Okay, good morning. Dobro jutro. Prav vsi in še posebej lepo pozdravljeni tisti poslanci, ki ste tukaj danes zjutraj. Najprej nekaj sprememb dnevnega reda. Sedma točka glede osnutka izvedbenega sklepa sveta o odobritvi sklenitve strani Evropskega policijskega urada med kraljevino Dansko in Europolom bo na sporedu takoj po sporočilih predsedujoče. Peta točka v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in prost pretok takih podatkov bo na vrsti okrog 920. Temu sledi šesta točka, sporazum med EU in kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi s instrumentom za finančno podporo na področju zonanih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020. To bo približno ob 10 pred 10. Na to se bomo vrnili k četrti točki vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. To bomo obravnavali okrog desetih. Če temu nihče ne nasprotuje, bo dnevni red sprejet s temi spremembami. Jezikovni profil. Upoštevajte, prosim, da na žalost tolmačenje v hrvaščino, latviščino in irščino ne bo na voljo danes do povdan danščina, hrvaščina in irščina pa ne bodo na voljo popovdan. Zdaj pa priporočila koordinatorjev. Imenovanje poročevalcev. Povem vam lahko, da je bil gospod Engel imenovan za poročevalca za letno poročilo o stanju na področju temeljnih pravic za leto 2016. Gospa Post iz vrst socialistov je poročevalka pri samoinicijativnem poročilu na temo temeljne pravice in veliki v zvezi s tem pri vključevanju Romov v EU, boj proti nestrpnosti do Romov. Potem pa še gospod Boni, on je bil imenovan za poročevalca za mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o avtorskih pravicah v digitalnem skupnem trgu. Ali odbor podpira ta preporočila v skladu s členom 205? Da, v redu. Potem pa delegirani in izvedbeni akti. 24. marca 2017 je komisarka Jurova poslala pismo predsednikom odborov Ekon, Libe in Pana, Potem, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo, da nasprotuje delegirani uredbi komisije z dne 24. novembra 2016, ki naj bi nadomestila direktivo o četrti direktivi za preprečevanje pravnja denarja. Enak dan je komisija sprejela nov delegirani akt v zvezi z revidiranjem seznamov držav, ki predstavljajo visoko tveganje. Te dokumente ste dobili v novičniku odbora Libe v petek. Delegirani akt odstranjuje Gvajano seznama julija 2016 in vključuje Etiopijo. Parlament ima zdaj en mesec časa, da temu nasprotuje. Libe in Ekon imata skupno pristojnost pri tem doseju in uporablja se 55. člen. Notranji rok v odboru Libe, zato da se katerikoli član pritoži, v okviru osnutka predloga resolucije je 6. april 2017 ob 12. Ekon ima podoben rok. Če želite nasprotovati, pošljite osnutek dokumenta po elektronski pošti predsedniku odbora Libe in sekretarjatu odbora Libe pred rokom. In še nekaj, čaka nas potrditev eh, zapisnikov, in sicer januar tega leta, november, julij, april in februar lanskega leta. Če nihče temu ne nasprotuje, bomo zapisnik sprejeli. Kolegice in kolegi, zdaj pa prva točka na dnevnem redu. Po spremenjenem dnevnem redu gre za osnutek poročila Demera. Osnutek izvedbenega sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom. In gospod Dijas Demera, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dovolite, da podam najprej kratko izjavo. Ta izjava se nanaša na osebo na vaši desni. mislim, da je danes zadnja, njegova zadnja seja eh, z našim odborom. Želel bi podati izjavo imeni moje skupine. Tukaj gre za odličnega strokovnjaka, zelo dobro osebo, zelo potrpežljivo osebo in zelo delavno osebo. Mislim, da to predstavlja veliko izgubo za naš eh, odbor, Jaz sem imel večkrat priložnost uh, sodelovati s to osebo uh, in mu želim veliko uspeha in sreče pri nadaljem delu. Sedaj pa zakonodajni osnutek. Ne bom ponavljal tega, kar že vsi veste. Prišel bom kar na konkretne zadeve. ko gre za dogovor o sodelovanju z Dansko. Um, v tem smislu ne moremo um, obravnavati Danske kot polnopravne članice naše uh, tega zakonodajnega osnutka. Obravnaval sem uh, pogoje sporazuma. Predlagani sporazum je odvisen od eh, ostanka Danske v šengenskem območju. Odvisen je od zaveze Danske, da bo Danska popolnoma prenesla v svojo zakonodajo eh, direktivo o varstvu podatkov um, in pa da bo upoštevala tudi sodbo Evropskega sodišča in pa pristojnosti nadzornika Evropske unije za varstvo podatkov. Kakor veste, um, ima ta sporazum 7 poglavi, 27 točk. Ne bom obravnaval vsakega posamičnega poglavja. Bi pa rekel, da bi v skladu z prvim členom sporazumov, ki je bil sklenjen za svetom, Eh, lahko podpremo ta sporazum med Evropsko unijo in pa Kraljevino Dansko. V drugem členu je pa zapisano, kdaj bo začela, začel ta sporazum veljati. Poročevalec predlaga 5. april, sredo, oziroma to je rok za ložitev sporazum sprememb, potem 11. 10. april glasovanje v Libe in pa 27. aprila v četrtek bi glasovali na mini plenarnem zasedanju. Toliko z moje strani in hvala lepa. Hvala lepa. In seveda hvala lepa tudi za lepe besede, s katerimi ste pohvalili delo našega osebja brez njih res ne bi mogli delati. Dobro, zdaj pa poslanci, ki jih ta tema zanima. Gospod Petersen, izvolite. You, uh... Hvala lepa. Govoril bom dansko. Hvala lepa. Še enkrat se želim zahvaliti za delo poročevalca. Hvala za konstruktivno delo, ki ste ga upravili. Mislim, da bi morali najti dober dogovor med Evropolom in Dansko in res mislim, da nam je to uspelo. Mi bomo to konstruktivno preučili in če bo komisija kdaj ocenila, ta dogovor, potem bi morali tudi v parlamentu razmisliti, ali sporozum deluje tako, kot bi moral. In to si bomo pogledali, seveda tudi skupaj s predlogi sprememb, zelo smo konstruktivni. Še enkrat pa velika zahvala, mislim, da smo konstruktivno in dobro sodelovali. Hvala. Hvala lepa. Zdaj dobi besedo gospa Sipl. In to sem jaz. Povedati želim, da sem nekoliko zmedena. Zakaj? Niti v besedilu sveta, niti v besedilu Diesa Demere ne vidimo jasnega roka. V besedilu sveta pa ni niti zagotovljeno, da bomo, koncu tega postopka imeli vsaj minimalno min mednarodni sporazum. Zapisano je, da komisija lahko poda tak predlog. Zato me nekoliko skrbi, ali je to res uh, ustrezen postopek z pravnega vidika. Imamo nekaj časa za predloge sprememb. Predvsej hitri smo. 5. april je rok za ložitev predlogov sprememb in ker smo pripravljeni hitro delati, lepo prosim, da Svoje predloge sprememb uložite samo v angliškem jeziku. Dobro. Ali želi tudi komisija kaj povedati? Gospa. Amici, izvolite. Thank you very much, Chair. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoča, pozdravljeni poslanke in poslanci. Ne bom ponavljala tistega, kar sem povedala prejšnji teden, ne bom vam tratila časa, kakor veste, je z vidika komisije zelo pomembno, da ta osnutek sporazuma spoštuje institucionalno ravnovesje in tudi pogoje, ki so opredeljeni v skupni deklaraciji predsednikov Junkerja in Tuska ter premijeja Rasmusena. Poročevalec T.S. Demera je omenil pogoje, ki so navedeni v osnutku besedila. Že prejšnji teden sem povedala, da komisija upošteva, da osnutek upošteva komentarje skupnega nadzornega odbora, torej gre za zunanji organ za nadzor varstva podatkov Evropola, to je zelo pomemben korak. In kar zadeva komentarje parlamenta in odbora, ki ste jih ponovili, še posebej v zvezi z zaključkom sporazuma, podariti želim, da smo 25. člen revidirali v pogovorih, zato da bi upoštevali pomisleke parlamenta. 25. člen določa robustno klauzulo o ponovni oceni in komisija bo tam izvedla revizijo operativne učinkovitosti tega sporazuma in ocenila bo tudi, koliko Danska spoštuje pravila na področju varstva podatkov najkasneje do 31. oktobra 2020. Ta ocena bo predložena parlamentu in svetu, zato da boste lahko imeli razpravo v parlamentu na to temo in eden od rezultatov te ocene bi lahko bil priporočilo komisije svetu, da naj svet odobri začetek pogajanj v okviru 218. člena Lizbonske pogodbe, torej v okviru Lizbone. Ob upoštevanju te klauzule, kakor sem dejala, ki je bila revidirana v pogovorih, komisija meni, da je to dobra klauzula za oceno. Hvala. Hvala lepa še enkrat za to razlago in še nekaj. Nobenega dvoma nimam da bo sodelovanje delovalo. Gre za politična vprašanja, torej če želimo na dolgi rok sodelovati z Dansko na ta način. Gospod Dias de Meran, ali želite podati kakšen zaključen komentar? Izvolite. Bueno, no, no es el broche de oro, pero sí son unos... Ja, samo nekaj pripomb samo iz vljudnosti. Zahvaljujem se Mortenu Petersenu za njegove besede. Pričakujem njegove predloge sprememb. Upam, da ne bodo preveč zapleteni za poročevalca. Zahvaljujem se tudi gospe predsedujoči. Eh, zdi se mi, da, sem, da je vam odgovorila že gospa Amiči. Vse skupaj je vezano na 27. člen, ki govori o oceni. Poleg tega pa je v tretji točki zapisano, da bo v luči te ocene komisija najkasneje 30. aprila leta 2021 podala izjavo o skladnosti. Tako da pričakujem vaše predloge sprememb, upam, da bodo ti precej enostavni, nič kaj preveč zapleteni in sem skupaj se zahvaljujem. Hvala lepa. 5. april je v sredo, toliko da veste, če želite vložiti predloge sprememb, morate delati hitro in v angliščini. Kolegice in kolegi, zdaj pa naslednja točka. Gre za predstavitev komisije, in sicer varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in prost pretok takih podatkov. Šlo pa bo tudi za črtanje uredbe 45 skozi 2001 in sklepa 1247 skozi 2002. Ta predlog prilagaja institucije, organe in agencije Unije načelom in pravilom, ki smo jih določili v okviru splošne uredbe za varstvo podatkov, ki je bila sprejeta lani. Sem predsedujoč odboru Libe, zato moram povedati, da je to še en predlog komisije, ki ga ni spremljala ocena učinka in zato bodo koordinatorji odbora Libe morda zadevo morali preveriti. In še osebno želim povedati, da ta način predstavljanja osnotkov direktiv postaja normativ. In po mojem mnenju to ni način za boljšo pripravo zakonodaje. Vseeno pa bo na začetku dobila besedo komisije za to, da predstavi predlog, na to pa bodo dobili besedo poročevalec, poročevalci v senci in drugi poslanci, ki želijo spregovoriti v okviru izmenjave mnen v zvezi s tem predlogom. Zdaj pa dobi besedo gospod Mikol z komisije. Pet minut, izvolite. Much, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čisto na kratko. Predlog komisije je bil predstavljen v okviru svežnja na področju gospodarstva podatkov, to je bilo januarja in to izhaja iz sprejetja splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o policijskih enotah lani. Ta del zakonodaje skupaj z uredbo o e-zasebnosti zaključuje varstvo podatkov in to sfero za institucije, organe, urade in agencije Unije. Ta uskladitev z splošno uredbo je bila vsega, zahtevana v splošni uredbi sami in prav tako se zahteva, da se nova uredba začne izvajati skupaj splošno uredbo, torej od maja 2018 naprej. Rok je torej precej kratek, zato ker moramo vsaj nekaj mesecev dati institucionalnim organom Evropske unije, da se pripravijo na maj 2018. Načela ki smo jih spoštovali pri pripravi predloga. Prvič, da pravi imate, dejansko moramo, kolikor je le mogoče uskladiti pravila za splošno uredbo, ne moramo imeti dvojnih standardov za nacionalni javni sektor in za organe na ravni EU, To je splošno načelo, veljati morajo enaka pravila glede preglednosti, glede varstva podatkov, glede ocene učinkov na področju varstva podatkov in tako naprej. Prav tako moramo upoštevati lezbonsko pogodbo in kar zadeva upravljanje. V novem institucionalnem ustroju moramo upoštevati vzpostavitev odbora za varstvo podatkov na evropski ravni. Na osnovi trenutne uredbe 45 skozi 2001 smo nova pravila oziroma obstoječa pravila prilagodili GDPR-ju. Naprimer, pravilo eh, in pravice posameznikov, To smo prilagodili novim konceptom v uredbi, torej zaščita od samega začetka, vendar obdržali smo kar nekaj obstoječih določb iz uredbe 45 skozi 2001, tam, kjer so te določbe koristne, ki preko presegajo GDPR, ampak so vseeno, naprimer, koristne, naprimer, kar zadeva uradnike za varstvo podatkov v institucijah EU. In na koncu še nekaj, GDPR ponuja nekaj prožnosti državam članicam na določenih mestih, mi pa smo ta pravila za evropske institucije tudi jasno opredelili. Če sklenem, čisto na kratko, poskusili smo se čim bolj prilagoditi GDPR in v nekaterih, nekaterih primerih smo upoštevali specifične značilnosti institucij, Ampak izogniti smo se želeli dvojnim standardom, tako da ne bi veljali različni standardi za institucije EU in javne organe na nacionalni ravni. Uvedli smo določene inovativne koncepte in upoštevali smo tudi ravnovesje in delovni odnos med uradnikom za varstvo podatkov ter odborom za varstvo podatkov. Nadaljevati moramo kolikor hitro je le mogoče, zato da bi institucionalni organi imeli nekaj časa, da se pripravijo na izvajanje zakonodaje. V svetu bomo imeli tri obravnave. Naš cilj je, da bi imeli splošni pristop v hiru malteškega predsedstva in da bi bili s to zadevo pri koncu do konca leta. Hvala. Hvala lepa. Ne bom dolgovezila, preden dobi besedo poročevalec, ampak upam, da ne bomo samo prilagajali pravila, ampak da bomo s tem tudi državam članicam dali najboljši možni zgled, kako ravnati z svežnjem varstva podatkov. Zdaj pa kar poročevalka, gospa Ernst, izvolite. Hvala lepa. Pri uredbi, kakor smo slišali, gre za izvajanje svežnja na področju varstva podatkov. To velja za institucije, organe, urade Unije in tudi nekatera druga mesta, o tem moramo še govoriti. Seveda govorimo tudi o GDPR. To podpiramo, delo, ki je bilo upravljeno, je bilo odlično, zato moramo videti, kako bomo to uredili. Na začetku želim kar takoj povedati, da smo že imeli prvo zasedanje poročevalcev v Senci, Hvala poročevalcem v senci že kar takoj. Mislim, da je zelo pomembno, da tesno sodelujemo. Razlog je jasen. Pri izvajanju svežnja za varstvo podatkov smo in to je zelo pomembno. Tako pri splošni uredbi kot pri direktivi moramo natančno preučiti, kako zadeve potekajo, zato da bomo ostali na pravi poti in da ne bomo podvajali. Zato moramo tesno sodelovati. Mislim, da nam bo to tudi uspelo. Kritika. Mislim, da lahko komisiji res to očitamo. Že nič koliko krat se je zgodilo, da nimamo ocene učinka. To je bilo pri direktivi za preprečevanje terorizma. In res bi bilo dobro, če bi komisija to dostavila, morda tudi za nazaj, zato da bi lahko to mi upoštevali pri posvetovanjih časovnica za pogajanja, o tem smo slišali že veliko, časa nimamo veliko, delati moramo hitro. Tudi sama sem v to prepričana, zato da bi bili čim bolje pripravljeni na začetek izvajanja maja 2018. Zato mislim, da bomo imeli tudi hitro zasedanje poročevalcev v senci, zato da lahko pripravimo pripravljeno predloge sprememb in tako naprej. Kaj moramo rešiti, to sem že povedala, to je bilo tudi že prej jasno. Preveriti moramo, kje so povezave do drugih direktiv, gre za povezavo naprimer do E zasebnosti in to pomeni, da moramo biti previdno. To je res pomembno. Govoriti moramo tudi o področju uporabe, to je neko sivo območje, govorimo o organih in institucijah, ampak kaj pa agencije? Na prvem zasedanju poročevalcev v Senci smo ugotovili, da imamo velik problem. Obstajajo agencije, ki imajo svoj režim na področju varstva podatkov, naprimer Europol, kako bomo to obravnavali, kaj bomo naredili z zbirkami podatkov. To so tudi evropske zbirke podatkov, v zvezi s tem nismo slišali nič. Od komisije smo zahtevali pregled agencij in kakšna so pravila na področju varstva podatkov tam. Zdaj moramo pač govoriti o tem, kako bomo to rešili. Ne moramo pustiti stvari takšnih, kot so. Govoriti je treba tudi o pravicah posameznikov in govoriti je treba tudi o problematiki omejitev vedno znova se spotikamo v tako imenovana notranja pravila, to nas ne zadovoljuje, bolje bi bilo, če bi zadeve uredili na zakonski ravni. Na posameznih področjih bomo morali zato govoriti EDPS, to je zelo pomembno. Posvetovanja so nujna in eh, ne želimo si velikih sprememb tukaj. Vseeno pa moramo jasno povedati, kakšne so pravice in pristojnosti glede odbora, pa tudi EDPS-ja samega, zato da bo ta oseba lahko svoje delo opravljala tako, kot je treba. Mislim, da smo bili priča zanimivemu postopku glede nadzornika za varstvo podatkov, ampak mislim, da lahko morda še kasneje opravimo nekaj dela. To seveda ni vse, ampak o tem smo govorili na prvi razpravi, o tem moramo tudi odkrito govoriti še naprej. Veselim se sodelovanja z skupinami, v zadnjih letih smo dobro sodelovali in upam, da bo tako tudi naprej. Hvala. Hvala lepa, gospa Ernst. In zdaj pa. Gospod Albrecht ki je pročvalec v senci za zelene. Izvolite. Hvala. Povedati moram, da sem zelo zadovoljen, da smo hitro začeli, da se delo nadaljuje. Dobro je, da imamo na mizi predlog komisije. Mislim, da z vsebinskega vidika gremo v pravo smer. Želim pa nekaj izpostaviti. To smo že slišali, poročevalka je to povedala. Tudi meni se to zdi zelo problematično. Sem poročevala za splošno uredbo o varstvu podatkov. V tej uredbi smo se kot so zakonodajalci odločili, da uredba 45 skozi 2001 velja za vse institucije, organe, urade in agencije. Torej to vključuje tudi agencije. To ni veljalo v uredbi 45 skozi 2001, ampak to je v GDPR. V GDPR smo zapisali, da bo uredba veljala za organe, institucije, urade in agencije. Mislim, da je to mogoče pojasniti tudi z politične ravni in sicer tako kot Evropski parlament vedno zahtevamo horizontalni standard na področju varstva podatkov, zato smo tudi pripravili uredbo na področju varstva podatkov. Nismo bili zadovoljni, da smo se morali strinjati z specifičnim instrumentom na področju elektronskih podatkov in telekomunikacij. Želeli bi si, da bi komisija to vključila že od začetka. Ampak dogovoriti smo se morali tudi o direktivi na področju policijskega dela in organov pregona. Ne glede na to, GDPR navaja, da moramo imeti samo en instrument, ki pokriva vse organe, institucije, orad, urade in agencije. Torej, agencije so vključene. Zakaj? Na področju organov pregona, naprimer na evropski ravni, imamo desetine ali celo stotine različnih standardov. Vsak informacijski sistem, vsaka institucija, vsaka agencija ima svoje standarde. Še posebej agencije in njihovi sistemi. Ne moremo pričakovati, da se bodo države članice vse strinjale z istim standardom na tem področju, Drugače ne bomo imeli hitrega prenosa podatkov, še posebej zaradi varnosti. Ne moremo pa ob istem času dovoliti torej, da lahko ima vsaka agencija in vsaka institucija svoja pravila na področju varstva podatkov na evropski ravni. Mislim, da si tega ne moremo privoščiti in države članice so bile za to, da bi vključili vse institucije in agencije v GDPR. -e parlament se je na koncu strinjal, da bo komisija dobili, dobila dovolj časa, da pripravi ustrezno pravno podlago za EDPS in interakcije z odborom in tako naprej. Ampak mi želimo oblikovati horizontalni standard po vseh institucijah in agencijah in to je jasno. Zato mislim, da moramo delati na tem, da bi agencije in informacijske sisteme vključili v področje uporabe te uredbe, zato da bi res imeli skupni standard kot države članice. Sveda to morajo početi na področju varstva podatkov. Hvala. Hvala, gospod Albrecht. Je še drug se mi javil k besedi, tako da bi spet dala besedo predstavniku komisije za prve odzive in odgovore. Zastavljena so bila vprašanja um, in pa zahteve po harmoniziranih standardih v vseh evropskih institucijah in agencijah. Sama bi dodala vprašanje o tem, kako se odzvati na možnost sankcij, kako bi lahko to organizirali. Vrnila pa bi se tudi k vprašanju gospe Ernst, ki je zahtevala oceno vpliva. Um, morda je to potrebno, čeprav bomo morali delati hitro, zato da bomo lahko začeli vse izvajati ob začetku naslednjega leta. Gospod Nikol, zanima me, če želite se odzvati na doslej povedano. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej ocena vpliva. Odločili smo se, da te ocene ne bomo pripravili zaradi omejenega obsega tega predloga in zaradi dejstva, da gre za usklajevanje z GDPR. Takrat je bila pripravljena študija, ki velja tudi za ta primer. Kar se tiče obsega. V primeru podatkovnih baz bi bilo tako, da te ne bi nadzorovali evropske institucije ali agencije, ampak bi to bili nacionalni organi, ki spadajo bodi si pod GDP. R ali pa direktivo o policiji. Kar se tiče organov kazenskega pregona, tukaj govorimo o dveh ali treh agencijah. Res je, da te niso vključene v obseg tega predloga. Kaj ti V glavnem vemo, da so režimi, ki uravnavajo delovanje agencije, bili sprejeti šele pred kratkim in mislili smo, da ne bi bilo primerno um, sedaj teh ponovno spreminjati. Kar se tiče sankcij, o tem smo razpravljali že na dolgo in široko, tudi znotraj komisije. Gre za nek popolnoma nov pristop, da bi IDPS-a e dve dali možnost, da naloži sankcije agencijam ali drugim organom. Uvedli smo kar nekaj eh, varovalnih klauzul, gre za to, da se je treba, eh, da treba še naprej eh, upoštevati načelo zadnjega sredstva in pa da to ne sme nesorazmerno vplivati na predvsem manjša telesa in pa agencije. Denar iz teh sankcij pa bi bil ponovno zabeležen v splošnem proračunu. Bi pa to bila pomembna simbolična gesta, kajti s tem bi pokazali, da delo agencij in pa drugih teles jemljemo resno. Hvala lepa besedo dobi spet gospa Ernst, ki bo imela morda še kakšno dodatno vprašanje. Jaz seveda se ne strinjam eh, s tem, kar ste vi rekli o oceni vpliva. Žal mi je. Potem obseg, tudi o tem bomo morali še enkrat v miru razpravljati, ampak to bomo lahko naredili šele, ko boste vi predložili agencije, mesta, vse, kaj spada. Eh, sem, tako da bomo imeli pregled na tem, eh, o čem spogovorimo. No, sicer pa mislim, da, sicer pa upam, da bomo še naprej um, se dobro pogajali in prišli do dobrih rešitev. Hvala, gospa Ensko. Gre za agencije bi morali narediti vsaj to, da preverimo, ali nova pravila o agencijah vsaj so v skladu z novim svežnjem o varstvu podatkov, ki smo ga sprejeli. Morda bi to delo lahko mm, opravljali sočasno z tem predlogom komisije. In tukaj ne gre samo za tehnično izmenjavo in za usklajevanje. Ne, tukaj bo potrebnih tudi nekaj političnih eh, razprav o tem, kako ponuditi najboljši zgled tudi za naše države članice. Ja, danes smo kar hitri, Tako da moramo paziti na to, da bodo govorniki, ki so pristojni za posamezne točke v dvorani, ko bomo te načeli. Vseeno bomo začeli za naslednjo točko. Gre za poročilo Zdehovski, sporazum med Evropsko unijo in kraljevino Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zenanih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost za obdobje 2014 do 2020. Gospoda Zdehovskega danes ni tukaj, zato ga nadomešča gospod Koeljo. Izvolite besedo. Hvala lepa. Opravičujem se v imenu gospoda Zahovskega, ki je na Malti. Poročevalec se želi povdariti pomen uh, inštrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru sklada za notranjo varnost 2014-2020. To je pomemben inštrument za zagotavljanje varnosti Evropske unije, prispeva k varovanju zonanih meja in pa k eh, obravnavanju šengenskih vizumov na bolj učinkovit način. Vseeno pa je treba zagotoviti solidarnost med vsemi državami, ki sodelujejo v šengenskem območju, vključno z pridruženimi državami, kot je Norveška. Ne samo, da morajo vse države slediti enakim pravilom, ko gre za nadzor nad zunanjimi mejami, eh, sodelovati morajo tudi finančno. Ta predlog se nanaša na Norveško. To je država, ki sodeluje v šengenskem pravnem redu in določa njen prispevek v evropski proračun. Eh, oziroma prispevek k, k skladu za notranjo varnost. Gre za uh, eh, 19,7 milijonov na leto. Odbor Libe misli, da bi se morali strinjati s tem predlogom, s pomočjo tega inštrumenta namreč lahko eh, dosežemo bolj učinkovit in enakovreden nadzor nad zonanimi mejami in lahko dobimo boljši pregled nad ljudmi, ki prihajajo v šengensko območje. Hvala, gospod Coelho. Vprašanje, kako najbolje nadzorovati zunanje meje, je stalna razprava. In uh, seveda se moramo o tem pogovarjati tako z našimi državami članicami, kakor tudi s tistimi, s katerimi tesno sodelujemo. V tem smislu je zelo pomembno, da imamo sedaj to poročilo. Na ta način bomo lahko se posvetili ne samo vprašanju nadzora, ampak tudi vidiku finančne podpore in finančnih prispevkov. In to je seveda pomembno. Spet gre za poročilo, kjer moramo delati hitro. Tudi pri tem poročilu je rok za vložitev predlogov sprememb določen za naslednji teden, v sredo, torej 5. aprila 2017 ob 12. uri opovdne. Za razliko od ostalih poročil so me pravkar obvestili, da ni nujno, da vlagate predloge sprememb samo v angliščini lahko jih oddate v vseh naših uradnih jezikih. Ker eh, prehitevamo, bi vam sporočila še to, da je glasovanje v odboru Libe predvideno konec aprila, torej 24. ali 25. aprila. Na plenarnem zasedanju pa bi glasovali v maju. predstavnikov komisije še ni, no, zadeva ni preveč kočljiva, tako da lahko začnemo obravnavati kar naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za vzajemno priznavanje odreb o zamrznitvi in zaplembi. To bo nadomestilo okvirno, eh, okvirni sklep sveta iz leta 2007, eh, ko gre za načelo vzajemnega priznavanja odreb o zamrznitvi in zaplembi in pa še, eno, še en okvirni sklep sveta o zamrznitvi. Ja, spomnim na to, da je bila direktiva 2014-42 eh, bila sprejeta, ko gre za dobičke od kaznjivih dejanj iz Evropske unije in o zamrznitvi tako pridobljenega premoženja. Uvedli smo skupne standarde, ko gre za zaplenitev v kazenskem pravu, eh, vključno z določenimi oblikami razširjenih ali pa um, drugih zaplembah. No, sedani predlog pa predvideva medsebojno priznavanje takšnih uh, sodb tudi zunaj okvira harmonizirane zakonodaje. Ne vas spomnim na to da ko gre za zemno priznavanje, smo dobili še direktivo 2014-41 EU e o Evropskem preiskovalnem nalogu. To direktivo omenjam zato, ker bi ta direktiva najprej predstavljala vzor za bodoče inštrumente o zajnem priznavanju na področju kazenskega prava, kajti takrat so se vse politične skupine strinjale, da gre tukaj za um, temeljno sodbo na področju vzajemnega priznavanja. No, zgodni smo, komisija je na poti. Očitno ne morem prositi nikogar drugega, da prevzame besedo.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 in pa da komisija pojasni svoje stališče. Na to se lahko tudi jaz odzovem, ampak dobro bi bilo, da bi bila z nami komisija. Verjetno bo komisija prišla sem, tudi poročevalce v senci ni tukaj, zato bomo na hitro prekinili sejo, zato da bo lahko komisija slišala poročevalce in pa poročevalce v senci. torej naredili bomo premor za 9 minut, največ 9 minut, tako da počakamo komisijo. Thank you.

So, colleagues, as I already introduced the next point on our agenda... No, uvedla sem že naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. Počakala sem še tri dodatne minute in ker sem točko že uvedla, bom dala besedo kar komisiji, na to pa še poročevalki in pa poročevalcem v senci. Gospod Šrojta, izvolite. Gospa, izvolite. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim naš predlog o vzajemnem priznavanju odred po zamrznitvi in zaplembi. Naj podam pregled naših predlogov, najprej nekaj besed o ozadju. Zaplemba dobičkov iz kriminalnih dejanj je očinkovito orodje za boj proti kriminalu, eh, kajti na ta način je to učinkovit mehanizem za boj proti kriminalu. Poleg tega pa na ta način lahko dobimo sredstva za investicije v aktivnosti kazanskega pregona ali pa za druge mm, družbene aktivnosti. Zaplemba in zamrznitev sredstev je tudi učinkovit, eh, učinkovito sredstvo za boj proti terorizmu, kajti na ta način zamrznemo sredstva terorističnih organizacij. Evropska agenda za varnost iz leta 2015 je povdarila potrebo po ukrepih za učinkovito in celovitejšo obravnavo financiranja terorizma. Prav tako je povdarila strateški pomen uh, po izboljšanju zajednega priznavanja odreb o zamrznitvi in zaplembi. Poleg tega je komisija leta 2016 v akcijskem načrtu za boj proti financiranju terorizma zavezala, torej na ta način se je odzvala tudi pozivom sveta in pa parlamenta. v zvezi z direktivo iz leta 2014 skozi 41. Torej, takrat se je komisija zavezala, da bo pripravila nov zakonodajni predlog na tem področju. To smo sedaj naredili. Pripravili smo predlog že konec lanskega leta. Glavni problemi, ki so bili identificirani ob pripravi predloga, so bili naslednji. Prvič. Še vedno ni dovolj eh, zaplembe um, ali pa zamrznitev sredstev v primeru čezmejnega kriminala. Premalo takšnih sredstev je zaplenjenih in to v času, ko takšna sredstva vedno bolj prehajajo meje med državami članicami. Ugotovili smo, da obstoječa zakonodaja o zaplembi in zamrznitvi Torej gre za okvirno, okvirni sklet iz leta 2003 in 2006. Ne dohaja ta nedavnega razvoja dogodkov na tem področju in tudi to ni v skladu z zakonodajo Evropske unije o usklajevanju pravil na tem področju. Zlasti gre za direktivo 2014-41 o zaplembi. Um, premoženja eh, pridobljenega na osnovi kaznjivih dejanj. Torej, omejen teh okvirnih sklepov je, eh, torej obseg teh okvirnih sklepov je omejen in ne pokriva primere za plemb, tudi če gre za zaplembe v primeru obsodbe in pa v primeru razširjene zaplembe. Prav tako smo ugotovili, da so postopki, ki jih predvidevajo trenutni inštrumenti, predzapleteni in neučinkoviti in tudi niso časovno omejeni. In pa, eh, torej gre tudi za to, da so ti inštrumenti v glavnem del tretjega stebra in zato je izvajanje prepuščeno predvsem državam članicam. To so bili problemi, ki smo jih identificirali. Naslednji problem pa je bil naslednji. Trenutni okvir ne omogoča um, mm, očkodnin žrtvam v primeru čezmejnega kriminala. Torej, imate primere, ko lahko država zapleni premoženje za korist žrtve. V nekaterih državah ta možnost obstaja, v nekaterih državah pa ne, je pa izgubljena v primeru čezmejnega kriminala in zato smo se tudi za te probleme želeli soočiti v našem novem predlogu. Sedaj pa k novem predlogu. Gre torej za inštrument zajemnega prepoznavanja. To pomeni, da odločitev, ki jo sprejme sodno telo v eni državi članici, mora biti priznana tudi v drugih državah članicah, ne da bi jo ponovno ocenjevali to, tu gre pač za načelo medsebojnega zaupanja, ni eh, namreč harmonizacije pravil na področju zaplembe, eh, predvideva samo mehanizem za čezmejno sodelovanje. Pokrivamo vse oblike zaplembe in zamrznitve, eh, torej premoženja, ki prihaja iz eh, kriminalnih dejanj, vključno z izvensodnimi zaplembami in pa razširjenimi zaplembami. Eh, pri novem predlogu gre za predlog za uredbo. Prvič komisija predlaga takšno obliko inštrumenta na področju vzajemnega priznavanja. Vsi prejšnji inštrumenti so bili inštrumenti iz tredjega stebra, torej šlo je za okvirne sklepe. Eh, in eh, edini inštrument po Lizbonski pogodbi je direktiva o evropskem nalogu za preiskavo. Prvič gre tukaj torej za uredbo, to bo ponudilo več pravne gotovosti in to bo tudi se izognilo eh, trenutnim problemom na področju prenosa v nacionalne zakonodaje. Ta direktiva daje možnost državam članicam, torej neka manjverskega prostora za Um, izvajanje oziroma prenos v nacionalne zakonodaje. Oziroma prejšnji inštrumenti so to omogočali, pri tem predlogu pa gre za uredbo, zato tukaj nima nevrskega prostora, ko gre za prenos v nacionalne zakonodaje. Mislimo, da je to najboljša oblika za inštrument zajemnega prepoznavanja. To bo ponudilo nekaj več eh, jasnosti in pa odpravilo probleme, ko gre za prenos v nacionalne sisteme. Potem, kar se tiče obsega novega inštrumenta. Ta obseg bo širši, kot je v okvirnih sklepih. Pokrite bodo vse oblike za plembe, ki so harmonizirane v direktivi z leta 2014 skozi 42. Gre za tradicionalne zaplembe, za zaplembe strani tretjih strani, gre za razširjene zaplembe in pa tudi za izvensodne zaplembe, ki jih pokriva ta direktiva, ampak obseg bo torej še širši v smislu, da bo pokril tudi druge oblike izvensodnih zaplemb, če bo šlo za dobiček iz eh, kaznjivih dejanj. Gre za primere imunitete, gre za primere, kjer um, nosilec sredstev ne more biti uh, identificiran in tako naprej. Tukaj govorimo iz dobičke na osnovi kriminalnih dejanj. Eh, seveda tukaj treba um, upoštevati tudi druga načela sodne varnosti. Potem ehm, v predlogu bomo predvideli tudi eh, določene roke, teh do sedaj ni bilo. Eh, prav tako pa uvajamo standardizirani certifikat, ki bo omogočil hitrejše ukrepanje, vseboval bo vse potrebne informacije eh, za to, da bo pristojni organ lahko sprejel eh, odredbo o, oziroma da bo lahko sprejel odločitev o zajemnem priznavanju. Na koncu pa je v predlogu še veliko določb o, sporo, o komunikaciji med pristojnimi organi tudi to je ključnega pomena za uspeh eh, tega predloga v zajemnem priznavanju. Kar se tiče pravic žrtev, v predlogu je zapisana določba, ki omogoča žrtvi pravico do odškodnine ali povračila sredstev, tudi če je odločitev o zaplembi teh sredstev bila sprejeta v neki drugi državi članici. No, še vprašanje, ali naš predlog ustrezno varuje temeljne svoboščine. Ta predlagana uredba bo pokrila samo odredbe o, eh, o zamrznitvi in zaplembi eh, v zvezi z eh, dobičkom iz kaznjivih dejanj. Bodo pa tukaj varovala, vključevala pravico do pravičnega sojanja. Torej gre za pravico do obrambe v primeru takšnih kaznjivih dejanj. Upoštevana bo tudi zakonodaja na evropski ravni, vključno z vsemi šestimi direktivi o postopkovnih pravicah, potem gre za direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja, pravici do informacij, pravico do odvetnika, pravico do domneve nadožnosti in pa eh, dodatne varovalke za otroke in druge ranive osebe. No, ko gre za kazensko pravo, nismo eksplicitno. vključili klauzule o človekovih pravicah, kakor se je to zgodilo v direktivi o na Evropskem nalogu za preiskave. No, uh, gre za to um, na načelo zavrnitve. To torej tukaj v tem primeru ni bilo vključeno, saj bi puščalo preveč manevrskega prostora za različne interpretacije. Hvala lepa za vse te informacije. Brez nadaljnega dajem besedo poročevalki Natalji Grisbek. Euh, hvala, gospa predsedujoča, hvala gospe Šreder za to predstavitev. Zelo natančno in ne preveč tehnično predstavitev pri doseju, ki je zelo pomemben z kazenskega vidika, eh, pa tudi zelo razumljiv za evropske državljane z vidika ambicij, ki jih imajo evropske institucije za boj proti terorizmu in boj proti temu pojavu preventivno. Torej, hvala komisiji za vse priloge, ki so bili predstavljeni decembra in ki nam lahko omogočijo predstavitev oziroma, da se opremimo z ustreznim orodjem za boj proti financiranju terorizma. La criminalité organizée. Euh, la lutte contre le... Boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu je torej vidik, ki ni takoj očiten, ampak ki mislim, da ga moramo upoštevati in se ga lotiti z učinkovitimi orodji po napadih 2.15 in 2.16 in glede na to vse prisotno grožnjo, ki visi nad evropejci, mislim, da je pomembno sodelovati na kazensko-pravnem področju. Pomembno je okrepljeno sodelovanje in učinkovito sodelovanje v celotni Evropski uniji. Pour à la fois, vous l'avez dit euh, indirectement, kot ste že dejali posredno, pomembno je, da preprečimo teroristična dejanja za blokado njihovih financ, ampak eh, kar je tudi nekako med vrsticami zapisano v besedilu komisije, je pomembno, da se poskuša onemogočiti vire financiranja. Naj povdarim tudi zelo pozitivne elemente v vaši predstavitvi, katerih namen je korektno in učinkovito plačati očkodnino žrtvam, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja. Prav tako pa naj bi zagotovili nek vir dodatnih sredstev, ki jih lahko vsega uložimo v represivne in preventivne aktivnosti na področju preprečevanja kanalitete, tako da z tega vidika je to zelo pomembno. Torej, zamrznitev in zaplemba nezakonito pridobljenega premoženja in potem uporaba tega za preprečevanje tovrstne kriminalitete, e, da je to je neko urodje, ki, ki, ki je namenjeno temu, ampak vidimo, kako zelo težko je lahko to in obenem tudi, kako zelo pomembno je to. No, dve zadevi, kaj ti. Imam jih celo vrsto, ampak mislim, da ste itak sami že odgovorili na vrsto vprašanj, še posebej, kar zadeva nespoštovanje temeljnih pravic. Mislim, da ste mi podali kar nekaj odgovorov na podlagi katerih lahko delamo naprej. No, moja prva pripomba pa bi bila, da še posebej cenim inštrument, ki ste ga tu izbrali. Komisija namreč predlaga uredbo za medsebojno oziroma vzajemno priznavanje takšnih odločb. To je učinkovito pravno orodje. To mislim, da tudi kaže na željo po hitrem ukrepanju, kajti do sedaj smo vedno imeli opravka z direktivami, eh, ko gre za kazenske sankcije. Tako da ta izbrani inštrument nam bo omogočil, da skrajšamo postopke, to nas bo tudi nek, nek način prisililo k temu, da smo kar se da natančni pri opredvitvi tega inštrumenta, kajti, kot vemo, gre za neposredno izvršljivost oziroma za neposredno veljavnost teh določb in to mislim, da nas vse sili k temu, da smo kar se da natančni. No in potem še vprašanje za pojasnilo, ali bi komisija lahko natančneje povedala, kako je za dvema okvirnima sklepoma, ki smo jih eh, imeli na to temo prej. Vsekakor pa naj povem, da me že vnaprej veseli sodelovanje z poročevalci v Senci in pa tudi s samo komisijo pri tej strokovno-tehnični uredbi, ki pa je obenem tudi zelo pomembna, kot sem že dejala. Hvala. Hvala, Natali. Ja, res je, veliko tehničnih zadev je tu. Strinjam se, ko pravite, da se Eh, bodo verjetno vsi državljani strinjali, da je pomembno preprečiti tok denarja od in k kriminalnim združbam. Pomembno pa je, da spoštujemo tudi temeljne pravice in postopkovne varovalke z vidika temeljnih pravic. Tako, zdaj pa bi se dobil vsi naši poročevalci v Senci, ki so prisotni prvi gospod Pavel SD. Hvala gospa predsedajoča, hvala komisiji, hvala gospe Grisbek. Navezal se bom na vaš zadnji stavek, zelo me veseli sodelovati z vami pri tem pomembnem dosjeju in eh, odločitev za uredbo je tudi po mojem mnenju zelo velik plus, mislim, da je bila to prava odločitev. Prav tako pozdravljamo predlog komisije o vzajemnem priznavanju odločb o zamrznitvi in zaplembi. Sploh glede to, da se levi delež prihodkov iz kriminalne dejavnosti uporablja, ravno zato, da se škoduje na eh, družbi še naprej. No, pomembno je, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic, to je omenila tudi komisija. Eh, premoženje zaplinjeno v eni državi na podlagi vzajemnega priznavanja mora biti na voljo za poplačilo eh, žrtev in mislim, da mora to imeti prednost pred interesi države izvršitve in pa države sprejetja odločbe. Dej, to je, da morajo države imeti določeno mero medsebojnega zaupanja in tudi same pridobiti del tega premoženja. No, to pa pomeni, da je treba upoštevati tudi dejstvo, da ima lahko odločba sprejeta v drugi državi eh, določene negativne učinke po načelu ne bi sin idem. Glede samih rokov, mislim, da moramo določiti jasne roke, eh, za zagotavljanje učinkovitih čezmejnih postopkov, kajti preventivni ukrepi se morajo izvajati hitro in eh, kratki roki so zato bolj učinkoviti in morda nam lahko poveste kaj več s tem o zvezdi. Za zagotavljanje hitrega in učinkovitega sprejemanja odločb o zamrznitvi in zaplemi premoženja je pomembna komunikacija med pristojnimi organi, tudi to ste omenili in sicer v vseh fazah postopka glede na to, da gre tu za uredbo, naj povem, da upam, da bomo na koncu eh, tega procesa za veliko večino uspeli sprejeti ta akt in s tem pokazali državljanom, da so nam njihovi interesi blizu. Hvala lepa, gospod Pavel. Besedo dobi naslednja poročevalka v senci, gospod Spinelli. Hvala lepa, gospod predsedujoča hvala gospe Šröder in tudi Natali za predstavitev. Ker prihajam iz Italije, se zavedam velikanske koristnosti takšnega inštrumenta, ki je zavezujoč, kot pač to so uredbe. Vemo, kako zelo pomemben inštrument je inštrument za mrznitve vsega premoženje v boju proti eh, mafijskim združbam. Pomembno je, da preprečimo vstop terorizma na naše ozemlje. Pomembno je, da se izvede sodelovanje z združeni za boj proti eh, mafijam, kot je združeni libera. No, imam nekaj vprašanj glede učinkov ki jih imajo lahko to vrstni ukrepi v boju proti terorizmu. To je kaznivo dejanje, ki je še vedno preveč nedorečeno v smislu definicije tako v nacionalnih zakonodajah kot v direktivi o boju proti terorizmu, ki je bila sprejeta. Pomembno je, da ta definicija, ki je še vedno dokaj fluidna, lahko izhaja tudi iz dosedanjih sklepov o medsebojnem priznavanju odločb o zaplembi in zamrzi premoženja in pa tudi na podlagi direktiv za 2014 in to, kar je povedala gospa Šeder danes, to je vse zelo pomembno. Ampak zakaj spominjam na te zadeve? Več sodb evropskih sodišč kažejo na to, da vendarle so določene tveganja in da ukrepi zamrznitve in zaplembe lahko posegajo v določene temeljne pravice ki izhajajo iz listine o temeljnih pravicah Unije in iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. Torej, v vlogi poročevalke v senci si bom prizadevala razumeti, ali so resnično spoštovane vse postopkovne pravice v skladu z zelo visokimi standardi, kot to določa naša listina o temeljnih eh, pravicah in pa tudi naša sodna praksa. Mislim, da je ključnega pomena, da se garancije relativnega mm, relativne predpostavke o nedožnosti vključi tudi v te postopke in ko imamo evropski nalog za eh, preiskavo, mm, moramo preprečiti, da bi to predstavljalo samo po sebi kršitev temeljnih eh, pravic, ki jih prepoznava tudi temeljna listina in izvršitev evropske naloga bi se v takšnem primeru morala v, po načelni ravni zavrniti. Torej, eh, zahvaljujem se vam in veselim se sodelovanja z Natalina, kar se da ploden način. Hvala lepa, gospa Spinelli. Naslednja, oziroma naslednji govornik, tudi kot poročevalec o senci, gospod Korao. Hvala lepa, kot je dejala gospa Spinelli, tudi sam prihajam iz italijanskega okolja, no in na, po naših izkušnjah je bil to resnično ključen inštrument, eh, da se torej predvidi možnost zamrznitve premoženja. Kajti, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu, je od eh, začetka postopka pa do konca postopka pogosto se zgodilo, da je vse premoženje v tem času izgidilo, tako da je bilo težko potem konkretizirati eh, sodno odločbo. Tako da je mislim, da je pomembno, da imamo takšen inštrument, ki bi da za vse države Evropske unije. in to podpirajo tudi vse protimafijske eh, skupine v Italiji. Vse skupaj smo spremili tudi z poročilem na lastno pobudo, ki smo ga sprejeli v tem mandatu. Odločitev za uredbo je vsekakor pozitivna, saj je uredb, ima uredba neposredno veljavo in eh, zato lahko samo podprem to vrstno usmeritev. Kar pa zadeva področje uporabe, tudi to podpiramo, se pravi, da je možno zamrzniti sredstva pred dokončno pravnomočno sodbo. Zdaj, govora je tu o tudi določenih eh, omenjih možnostih za to, da se države članice eh, izrečejo proti takšnemu sklepu če nam bo uspelo resnično razjasniti to točko, to vprašanje, potem bomo lahko resnično dali temu inštrumentu ustrezen učinek tudi v drugih državah. Vprašanje organiziranega kriminala, ne le terorizma, je globalno vprašanje in te organizacije so se globalizirale bistveno hitreje, kot so se globalizirali trgi oziroma kot eh, nam je uspelo globalizirati predpise. Tako da gre za inštrumente, ki morajo biti izvešljivi v vseh državah članicah Evropske unije, če ne bo seveda zelo težko ukrepati. Zaenkrat. Uh, se vse skupaj nanaša tudi zgolj na tiste kaznive dejanja, pri katerih je zagrožena zaporna kazen vsaj treh let. Torej, mislim, da gremo v pravo smer in eh, vsekakor smo pripravljeni konstruktivno sodelovati pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Mislim, da bo to delo zelo zanimivo. Namreč, glede na različna pravila, ki jih imamo v državah članicah, ki izhajajo iz različnih izkušenj, ki jih imajo te države in se to ima potem seveda tudi zelo različne učinke na naše družbe, tako da bo zelo zanimivo videti, kakšna bodo na koncu koncev skupna pravila, ki jih bomo vsi spoštovali in ki ne bi delovala. To pa je tudi zelo pomemben dosje, saj smo pred dvema tednoma, če se ne motim, imeli strokovno srečanje s policisti iz različnih držav, ki so izpostavili, da je vse več oblik kriminalitete postalo čezmejnih po naravi in zato potrebujemo več sodelovanja in potrebno je poskrbeti za to, da to sodelovanje dejansko postane učinkovito in da preprečimo vsaj neke oblike organiziranega kriminala in terorizma. No, ob koncu razprave bi prosila komisijo in pa tudi našo poročevalko, da se morda odzove. Komisija najprej hvala, če se odzovem na vprašanja poročevalke. Sprašujete, kaj bodo glavne prednosti novega predloga v primerjavi z obstoječimi okvirnimi sklepi. No. Sama pravna oblika je tu glavna prednost, torej uredba, povrlo tako pomeni, da imamo uh, en sam inštrument, ki pokriva tako zamrznitev kot zaplembo na dosledni in usklajen način. Potem je tu tudi razširjeno področje uporabe v primerjavi z obstoječimi inštrumenti, kajti v zadnjih letih je bilo kar nekaj premikov v državah članicah na tem področju in države članice so se zavedle pomena tega orodja za plembe in zamrznitve v boju proti kriminaliteti in so zato še zaostrili svoje nacionalne režime. Imamo to tudi direktivo iz leta 2014, ki vnaša določeno mero harmonizacije. Prejšnji okvirni sklepi iz leta 2003-2006 eh, torej ne zajemajo vseh teh vprašanj. Zato je razširitev področja uporabe zelo pomembna novost. No, roki v sedanjih inštrumentih ni nobenih rokov, mi zdaj imamo roke, mislim, da je rok eh, za zamrznitev tri dni in nekoliko več 30 eh, dni za, za plembo. Tako da še posebej pri zamrznitvi v čezmejnih postopkih je pomembno, da je premoženje zamrzeno čim prej pride se kamorkoli premesti in izgine. No, potem je še nekaj eh, izboljšav glede samih eh, obrazcev, obvestil in tako naprej in tako dalje. In prav tako smo poskušali kar se da upoštevati pomisleke glede mm, temeljnih pravic, da so torej na voljo pravna sredstva, kajti učinek teh ukrepov je lahko zelo velik za posameznika. In zato ta predlog pojasnjuje, da je glavna točka, ker je potrebno pravne, hm, uporabiti možnost pravne sredstva od država izvršitve eh, in pomembno je tudi, da so vsi obveščeni o teh ukrepih. Toliko torej na kratko in naj povem, kot ste številni dejali, gre za zelo tehnično vprašanje in zato je pomembno, da nam uspe, da bodo praktiki hm, lahko zadevo vprašali koristno uporabili. To je naš ključni cilj v razpravah, ki jih bomo imeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, to je vedno največji izziv. Ne le, da praksa deluje, ampak da imajo ti zakoni sploh možnost učinkovitega izvajanja. Nataliži, reč besedo še enkrat. Ja, nimam nekih dodatnih posebnih komentarjev. Hotela sem samo povedati, da me zelo veseli ta današnja izmenjava mnen. Zelo se že veselim dobrega dela, ki ga bomo opravili skupaj s kolegi. Hvala tudi komisiji za zelo jasne odgovore na vsa zastavljena vprašanja v tem prvem dialogu. In naj tudi dodam, da ja, seveda je tu veliko tehničnih vprašanj, če želimo učinkovitost, ampak mislim, da je obenem tu. Eh, tudi zelo prisotna komponenta Evropske unije in eh, zaščite naših državljanov pred organiziranim kriminalom in eh, učinki terorizma. Hvala lepa. Hvala lepa, Natali. Res je, resnično bi bilo koristno, če bi lahko preprečili vse oblike terorizma. To je sicer velik izziv, ki je pred nami, ampak vsaj nek napredek je bil tu možen. Prav tako mislim, da je pomembno, da se pogovorimo o žrtvah in da niso te prepuščene same sebi, ne glede na eh, to, kako hude so posledice teh kaznevih dejanj. Tako da mislim, da je delo, ki je pred nami, še zelo zanimivo. Tako, kolegice in kolegi, gremo kar takoj naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer Gre za prvo predstavitev treh predlogov v zvezi z sistemom SIS-2, šengenski informacijski sistem. Veseli me, da je naš poročevalec gospod Koeljo že tu. Gospod Koeljo je odgovoren za dva od teh eh, predlogov, se pravi, kar zadeva mejno kontrolo in pa pravosodno sodelovanje. Gospod uh, Leners pa je pristojen za vprašanje vračanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Gospoda Lenersa eh, danes žal ni z nami, ga pa nadomešča gospod Koeljo. Torej, prva stvar, samo preverjam, ali so predstavniki komisije tu, so, dobro. Tako da najprej dam besedo komisiji, ki nam bo predstavila vse tri predloge, potem pa dobi besedo poročevalec in na to še poročevalci v senci. In pa potem sledijo še drugi poslanci. Eh, na koncu razprave pa bodo besedo dobili še predstavniki malteškega predsedstva in pa tudi komisija, seveda, da se lahko odzove na komentarje. Najprej torej komisija, gospod Rosenberg. Hvala, gospod predsedujoče. Naj začnem z nekaj informacijami o zgodovini šengenskega sistema in kako ta danes deluje. Ta sistem deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden in služi podpori policijskemu in prosodnemu sodelovanju v kazanskih zadevah in pa tudi boju proti nezakonitim migracijam. Ta sistem vključuje približno 72 milijonov podatkovnih eh, sklopov o osebah in predmetih. Lansko leto je bilo več kot 4 milijarde poizvedb v sistem. To je torej bistvo prednot uh, eh, temeljev šengenskega sistema in kot rečeno deluje 24 ur na dan, vsak dan v letu. Torej, od lansiranja SIS 2 leta 2013 pa do konca lanskega leta smo na podlagi uprave tega sistema več kot 37 tisoč eh, ljudi pridržali, več kot 10 tisoč osebam uh, smo zavrnili vstop ali prebivanje na šengenskem območju, več kot 20 tisoč ljudi pogrešenih oseb je bilo najdenih, več kot 150 tisoč oseb smo uspeli izslediti za pomoč pri pravosodnih eh, postopkih, več kot 100 tisoč eh, kriminalcev smo uspeli locirati s tem sistemom, tako da so številke zelo impresivne, sistem dobro deluje, ampak kot vedno stvari lahko še izboljšamo. Leta 2016, tri leta po uveljavitvi tega sistema, je komisija opravila srednjeročni pregled, kar zahteva tudi pravna podlaga. Ugotovitve so bile pozitivne, je pa seveda tudi nekaj možnosti za izboljšave. Naj samo izpostavim nekaj področji, kjer menimo, da so izboljšave potrebne. Najprej uporaba sistema SIS v država članica, še posebej informacije, ki se vnašajo v opozorila in pa poznavanje postopkov strani uporabnikov sistema SIS. Druga zadeva je, potreba po sistematičnem poizvedovanju v sistemu SIS, tudi ko se uporablja nacionalna baza podatkov. To se danes še ne izvaja, bi se pa moralo. Potem vse večja uporaba eh, lažnih identitet navaja k temu, da je potrebno eh, čim bolj eh, uporabljati sistem baze podatkov prstnih odtisov kot obvezno uporabo pa tako je potrebno odpraviti pomakljivosti v smislu nepopolnih podatkov, ki jih vnašajo države članice, prav tako je potrebno zagotoviti tehnične, finančne in pogodbene resurse na centralni in nacionalni ravni za izvajanje sprememb v tem sistemu na bolj učinkovit in na, tudi na hitrejši način. Pomembno je tudi izboljšati samo uh, delovanje sistema, kontinuiteto delovanja eh, sistema na ravni držav članic in potem so tudi pravila o varstvu podatkov v uredbi SIS, ki jih je potrebno na novo prevetriti, da bi na ta način eh, tudi vključili najnovejše spremembe k okviru o varstvu podatkov na ravni EU. Toliko torej glede same srednjeročne ocene oziroma pregleda. Da, kar zadeva ta kontekst, ki je pred nami danes, prva stvar, ki morda zbode v oči, je, da nimamo enega, ampak tri predloge. No, to odraža tudi trenutno strukturo teh inštrumentov, politijsko prezorno delovanje v enem aktu, mene kontrola v drugem, prav tako pa je, želimo zajeti še eno tematiko in sicer vračanje in eh, zato predlagamo še tretjo uredbo. No, ta troplastna struktura je sicer kompleksna, ampak je nujna, saj to odraža tudi različne vzorce sodelovanja držav članic v posameznih elementih šengenskega akije. Mi bi si to sicer želeli drugače storiti, ampak naša pravna služba nas je opozorila, da moramo ohraniti to trojno strukturo ravno zaradi različnih ravni sodelovanja držav članic. Torej, če zdaj pogledamo samo bistvo, poleg tehničnih sprememb, ki izhajajo neposredno iz srednjeročnega pregleda, je to tudi vrsta pomembnejših, bolj političnih sprememb, ki jih tu predlagamo. Najprej biometrični podatki. Ta predlog širi število biometričnih identifikatorjev, ki se lahko uporabljajo. Eh, prstni odtisi so že bili tu, zdaj pa so tu tudi odtisi dlani na podlagi operativne eh, zahteve, ki jo izpostavljajo državčanice. Eh, fotografije, obraze, so zdaj tudi že to novo, je, torej se to lahko zdaj uporablja tudi za potrebe identifikacije, kajte današnja tehnologija omogoča to novo funkcionalnost, tako da mislim, da moramo tudi na pravni ravni temu slediti. In potem je tudi DNK, ki se tu dodaja kot ena od možnosti, še posebej, ko gre za izginule osebe, kjer je potrebno potrditi identiteto drugih biometričnih podatkov, pa ni. Potem tudi obvezna uporaba prstnih odtisov v primeru dvoma o identiteti osebe, torej če obstaja kakršenkoli dvom, je potrebno preveriti za uporabo prstnih odtisov, kdo oseba je. In še na zadnje v tej kategoriji pomembna je tudi nova kategorija neznanih oseb, ki so iskane v povezavi z določenim kaznim dejanjem. Na ta način se lahko poizvedba vnese na podlagi prstnih odtisov ali odtisov dlani. To se še posebej uporablja takrat, ko obstajajo močni razlogi za sum, da prstni odtisi pripadajo storilcu nekega kaznjega dejanja. Banalen primer, če najdemo prstne odtise na uh, eh, streljenem orožju. No, potem je tudi več ukrepov namenjenih učinkovitejši izmenjavi podatkov o osumencih za terorizem. In sicer obvezna, obvezna, obvezen odnos eh, po izvedbe, ko gre za osebe osumne terorizma. Ključna beseda obvezno, za enkrat to ni obvezno. Potem je treba v samem eh, opozorilu zapisati, ali je oseba vključena v teroristična dejanja oziroma s terorizmom povezana dejanja, potem nova uvedba neke kategorije med diskrecijskim preverjanjem in pa obveznim preverjanjem identitete osebe. Tretja kategorija vsebinskih sprememb zadeva preventivne poizvedbe, ki se lahko vključijo v primeru visokega tveganja ugrabitve strani enega od staršev. Torej, če obstaja visoka eh, stopnja ogroženosti v tem smislu, se mejne policiste opozori na to, da lahko natančne, torej upoštevajo takšen eh, primer in da po potrebi takšnega otroka lahko tudi prevzamejo eh, v. Eh, oskrbo. Potem vračanje in zavrnitev vstopa. No, ta nov tretji predlog uvaja novo kategorijo v sistemu SIS glede nezakonitih migrantov, ki nimajo pravice prebivati na šengenskem območju in ki se morajo vrniti v svoje države. Z uvedbo takšnih upozoril v sistemu SIS bodo imeli pristojni organi možnost preveriti, ali so te osebe dejansko zapustile šengensko območje. Prav tako bodo ti organi dobili uh, informacijo v primeru, da se osebe niso vrnile in da na ta način lahko sprožijo prisilno uh, vrnitev. Na ta način se bo tudi preprečevalo sekundarne premike, saj se imigranti ne bodo mogli izogniti, z, izogniti odločbi o vračanju zgolj s tem, da se preselijo v drugo državo članico. Dejstvo je, da bodo te informacije zdaj povsod v vseh državah. Prav tako bomo na ta način tlakovali pod boljši izmenjavi eh, podatkov med eh, pristojni organi držav članic, ki so pristojni za vračanje. In treba je tudi podariti, da je področje uporabe SIS-a eh, nespremenjeno. Že danes v obstoječi pravni podlagi SIS, je možno ta sistem uporabiti za eh, podporo implementaciji direktive o vračanju in za preventivne ukrepe v okviru direktive eh, preseljevanju. To vključuje tudi prepoved eh, vstopa, kar naj bi preprečevalo vračanje teh oseb. Ta možnost torej že obstaja. Peta kategorija vsebinskih sprememb zadeva institucionalne uporabnike, torej kdo lahko uporablja sistem. To vključuje predvsem agencije. Pri Eurojustu imamo še naprej nespremenjene prvice dostopa. Pri Europolu predlagamo, da se razširijo prvice dostopa, da se Europolu omogoči dostop do vseh opozorilo sistemu. Javna komisija meni, da to odraža ustrezno mandat Europola, kot ga določa nova uredba o Europolu in to prav tako ustrezno odraža aktivno vključenost eh, Europola v boj proti tihotapljenju migrantov in spolni zlorabi otrok. Povezave med turizmom in organiziranim kriminalom so že dobro e, znane in na ta način bomo poskrbeli lahko tudi za to, da ne bomo izgubili priložnosti zaradi ne poznavanja eh, razmer in tudi organi se bodo lahko bolje izmenjavali iz svoje analitske izkušnje. Glede Frontexa oziroma Agencije za mejno in obalno stražo, eh, menimo, da je potrebno razširiti dostop eh, tudi za njih, predvsem z vidika podpornih ukrepov za obladovanje migracij. Eh, sploh v, na tako imenovanih žaličnih točkah, kjer lahko zagotavljajo ustrezno podporo državam članicam. Ti predlogi omogočajo zaposlenim v Frontexu, da dostopajo do centralnega sistema SIS, ne morejo pa ukrepati v zvezi z obozorili v sistemu, razen če jim to omogoči država gostiteljica. Torej gre za zgolj poizvedbeno uporabo, eh, niso pa sestavni del izvrševanja. Eh, teh opozoril. No in še zadnja agencija, ko moram omeniti, je EULISA. EULISA ostaja pristojna za operativno izvajanje sistema SIS in to potrjujemo tudi v teh predlogih. Je pa tudi tu nekaj možnosti za izboljšave, še posebej, kar zadeva kakovost podatkov, analizo in statistiko. In tu smo tudi podali kar nekaj predlogov za krepitev teh možnosti. No in tu je potem tudi vprašanje izrednih obveznosti za EULISA, kar zadeva izmenjavo dodatnih informacij in testiranja. No in še na zadnje, gospod predsedujoči, s tem prehajam v koncu, še nekaj eh, besed glede stroškov. Dodatni stroški za implementacijo teh predlaganih sprememb, nekje med 2018 in 2020 po našem scenariju naj bi se to izvršilo, strošek bo torej 67,9 milijona evrov. 64,3 milijona za tehnične izboljšave z vidika policijskega dela in eh, nadzora meja in pa dokaj skromnih 3,6 milijona za tehnične izboljšave in nadgradnje pri tretjem predlogu. Seveda se zavedamo, da bo ta strošek tudi nastal na nacionalni ravni z vidika nadgradnja in razvoja nacionalnih sistemov v luči teh sprememb. V ta namen bo komisija dala na voljo 1,2 milijona za vsako državo članico kot eh, prispevek k kritju teh stroškov in sicer v kontekstu programa za zunanje meje. Hvala za to predstavitev. Mislim, da se vsi strinjamo, da ni le pomembno zbirati kakršne koli podatke, ampak da je ob enem izredno pomembno tudi, da zagotovimo kakovost in eh, pravilnost podatkov, sicer ta sistem ne more biti učinkovit. Mislim, da bo razprava kar zanimiva v smislu, kako se lotevati različnih eh, namenov in smotrov eh, teh inštrumentov. Prav tako pa moramo imeti v mislih to, da lahko kaj k malu pride tudi do predlogov v zvezi z medsebojno povezljivostjo in interoperabilnostjo To torej tudi imejmo v mislih, ko se pogovarjamo o sistemu SIS. Tako, zdaj pa besedo kar takoj predajam najprej gospodu Koelju, našemu poročevalcu iz vrst ELS, ki je verjetno eden najbolj izkušenih poslancov glede tematike šengenskega informacijskega sistema. Gospod Koelju, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod. Predsedujoča, na začetku se želim zahvaliti komisiji za celovito predstavitev. Kakor smo slišali, številke kažejo, da je sistem SIS največja zbirka podatkov na področju varnosti. Komisija je govorila o 70 milijonih opozoril. Lani je bilo kar 4 milijarde iskanj po tej zbirki podatkov in povedati želim, da je več kot 200 tisoč ljudi bilo najdenih leta 2016. To predstavlja 38 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. SIS je največji in najpogosteje koriščen sistem na področju pravosodja in notranjih zadev. Zagotavlja prost pretok ljudi. Zakaj? Zato, ker zavaruje naše skupne zonanje meje in izboljšuje notranjo varnost. Torej predstavlja glavni instrument za policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami. Evropski parlament se je vedno boril za to, da bi SIS deloval strukturirano in v skladu z zadanimi cilji. To pomeni, da mora SIS zagotoviti dodano vrednost oblastem na terenu, zagotoviti mora varnost za državljane in seveda spoštovati temeljne pravice. Zato je parlament ob oblikovanju SIS zahteval nove funkcionalnosti, več dostopa, pa tudi umestni pregled. Vedeli smo, da se izzivi v zvezi z SIS spremenjajo, ampak vemo tudi, da prehitro izvedene spremembe običajno omejujejo pravice ljudi in ne zagotavljajo najboljših rešitev za sodelovanje med organi pregona. Zato skupina ELS podpira te tri predloge, poročevalec o vračanju, gospod Lenners, tudi podpira to, danes ga ni tukaj, ker je na konferenci ELS na Malti, ki poteka ta teden. Kar zadeva vračanje, povedati je želel, da skupina ELS pozdravlja predlog komisije in prizadevanje za to, da bi rešili probleme na področju vračanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Manj kot 40 odstotna je bila stopnja vračanja v zadnjem letu, med državami pa so velike razlike. Povečati moramo stopnje uspešnosti na tem področju, zato da bo sistem bolje deloval, kajti to je ključnega pomena za to, da lahko zaščitimo tiste, ki jih moramo zaščititi. Problemi pri vračanju nezakonitih migrantov so kompleksni in zapleteni. Lani smo govorili že o tem, da posodobimo potne liste v Evropski uniji, In seveda tudi to odločitev bi morali obravnavati podobno. Gre za majhen, ampak zelo pomemben korak v tej sestavljanki, zato da lahko izboljšamo rezultate na področju vračanja. Kar zadeva mejne kontrole in sodelovanje, ti predlogi so namenjeni reševanju izzivov, ki so opredeljeni v dokumentih, seveda pa so namenjeni tudi reševanju tistih izzivov, ki so opredeljeni v agendi o migracijah in agendi o varnosti. SIS že deluje in pripričan sem, da bodo te spremembe omogočile več sodelovanja in boljšo izmenjavo podatkov. Naj izpostavim nekaj prednosti. Zdaj bomo imeli več možnosti, da se borimo proti tako imenovani migranski oziroma begunski krizi. Države članice bodo lahko sodelovali pri odločitvah, prav tako pa bo več agencij delalo na terenu. Drugič, imeli bomo več orodij za to, da se bomo borili proti terorizmu in resnemu kriminalu. Naprimer, zbiranje podatkov in tudi opozorilo v zvezi z ljudmi, ki se jih išče zaradi suma terorizma. In imeli bomo tudi več orodij za zaščito otrok, kajti na voljo bo posebno opozorilo za otroke, ki so v nevarnosti, da bi pobegnili. In prav tako bomo ukrepili arhitekturo tega sistema, posvečamo se kakovosti podatkov, varnosti podatkov, izmenjave podatkov in delovanju sistema. Prepričan pa sem, da lahko ta, te predloge še izboljšamo. Prvič, izvajati moramo konstruktivni dialog s komisijo, zato vabim poročevalce v senci in komisijo na pripravljalna zasedanja, zato da bi podrobno preučili predloge. Ampak nekaj vprašanj že imam za komisijo in upam, da mi bodo odgovorili. Komisija in parlament že od samega začetka trdita, da ne sme biti nacionalnih kopij. To pomeni, da se moramo posvetiti temu, da bomo imeli centralni sistem, kjer se bodo ohranjevala opozorila, ne smemo pa imeti samo preslikav na nacionalni ravni. Kompromis je bil, da pustimo možnost za države članice. Danes moramo upoštevati, da se drugi sistemi oblikujejo na centraliziran način. Ne glede na to, pa komisija predlaga, da bi nacionalne kopije bile obvezujoče za SIS. Moje vprašanje je preprosto. Zakaj? Naj bom nekoliko bolj specifičen. Kako dolgo centralni sistem ni deloval v zadnjem letu? Ali rezerva ne deluje dobro? ali nismo dovolj uložili v omrežje, ki povezuje države članice z centralnim sistemom. Želim odgovore komisije na to vprašanje. Pojavi pa se še več vprašanj. Koliko bi to stalo? Povedali so nam, da je komisija pripravljena vsaki državi članici dati 1,2 milijona evrov. Seveda to ne bo dovolj. Zanima me, ali bodo države članice morali posodobiti svoje sisteme, ne glede na to, da to ne vključuje biometričnih podatkov in še združeno kraljestvo, kakor veste, 50. člen je bil aktiviran včeraj in kolikor vem, so pri združenem kraljestvu začasno dobili dostop do sistema SIS na področju policijskega sodelovanja. Zanima me, kakšno je trenutno stanje. Če bodo Britanci želeli ostati v SIS za namene mejnega nadzora. Kakšne bodo posledice? Je to sploh mogoče? Prav gotovo nima smisla, da se Britanci zdaj pridružujejo temu sistemu, če zapuščajo Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Koelijo, hvala, da ste podali pregled nad vsemi tremi dosjeji in hvala za nekaj konkretnih vprašanj. pri vseh treh dosejih imamo enake poročevalce v senci, zato bodo najprej dobili besedo prav ti, potem pa seveda bodo dobili besedo tudi drugi, če se bo kdo želel oglasiti. Začeli bomo z Mirjam Dali, poročevalko v senci iz vrst socialistov. Hvala. Hvala lepa, hvala tudi komisiji za predstavitev predlogov, hvala gospodu Koelju, da je podal svoje mnenje v zvezi s številnimi vprašanji in tudi sama želim podati naše stališče, stališče socialistov in demokratov in izraziti naše pomisleke, torej kako bi mi lahko izboljšali ta sistem, kajti strinjam se z sistemom oziroma strinjam se z gospodom Koeljem, da sistem deluje, ampak ne deluje dovolj dobro in pri številnih področjih bi lahko sodelovali in sistem še izboljšali. Strinjam se tudi s poročevalcem, da je treba izvajati dialog s komisijo in drugimi, kajte to je edini način za to, da bomo res izboljšali tri predloge, s katerimi se ukvarjamo danes. Na začetku želim povedati, da pri socialistih pozdravljamo predloge komisije, še posebej v tem času, kajte stalna predstavništva oziroma organe Evropske unije moramo opremiti ustrezno, zato da bomo lahko zagotovili varnost ljudi, prav tako pa moramo zaščititi temeljne pravice državljanov. Zagotavljanje varnosti državljanov je obveza, ki jo imamo kot zakonodajalci, zato smo prepričani, da moramo ukrepiti urodja, ki jih imamo na voljo, zato da bomo poskrbeli, da bodo urodja delovala tako, kot je treba, pravočasno in tudi učinkovito. povedati moramo, da noben drug sistem na področju kazenskega pregona ne obdeluje toliko podatkov v realnem času. In to bi morali še okrepiti. Zato pozdravljamo uporabo sistema, da se borimo proti terorizmu, pozdravljamo tudi obvezo, da se ustvari obvestilo SIS, če obstajajo grožnje in tudi seveda obstaja nova možnost preverjanja podatkov, zato da bodo organi dobili informacije, ki jih potrebujejo. Poročevalko v senci iz vrst socialistov sem in podariti želim, da imamo zdaj 2 milijona uporabnikov v tem sistemu, zato je pošteno in primerno, da ocenimo sorazmernost in potrebnost teh novih biometričnih podatkov. Trenutni sistem bomo okrepili, zato da bo v skladu z novo uredbo o varstvu podatkov, še posebej, zato ker bo zdaj v sistemu več podatkov po tej posodobitvi. Poskrbeti moramo, da bodo vsa potrebna varovala vključena. Danes smo v tehnološko napredni dobi, zato moramo vedeti, da so podatki zelo dragoceni in tudi vsega. Varstvo takšnih podatkov je zelo dragoceno, prav tako pa je zasebnost državljanov temeljna pravica in to moramo zaščititi. Prav tako pozdravljam uvedbo opozoril za pogrešene otroke. To je omenil poročevalec. Prav tako potrebujemo tudi preventivne ukrepe in preventivna opozorila za otroke, ki so izpostavljeni tveganju, da bi jih ugrabili. Še naprej si bomo prizadevali za to uvedbo in kar zadeva otroke, kjer obstaja visoka stopnja ugrabitve strani staršev. Takšno upozorilo je mogoče uvesti samo na podlagi sodnega naloga, zato da poskrbimo, da bodo ta upozorila pravno dobro zasnovana. Ta kategorija pogrešenih oseb je kategorizirana individualno, zato da bodo oblasti lahko poskrbele, da bodo primeri obdelani tako, kot je treba, torej z občutkom, kar zadeva opozorila v zvezi z terorističnimi dejanji. Upam, da bo to spodbujalo čezmejno sodelovanje, zato da bodo oblasti lahko zbrale potrebne podatke pravočasno. In na koncu še nekaj, uporaba sistema SIS za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Socialisti želimo, da ne bi mešali dveh različnih vprašanj brez ustreznih varoval. Še posebej zato, ker komisija navaja, da področje uporabe ne bodo spremenili, ne glede na to, da je navedeno tudi, da se SIS že uporablja za uračanja. Podariti pa želim, da bomo vključili nove elemente, naprimer, imigracijski organi bodo morali unesti odločitve in prepovedi vstopa v ta sistem, zato da bo sistem pregleden na ravni EU. V svoj sistem imam nekaj vprašanj. Strinjamo se s pomisleki poročevalca glede finančnega vidika, torej prvo vprašanje zadeva proračun. Predlog in komisija navajata, da bodo do 2020 dali na voljo 68 milijonov, ne vemo, kaj se bo zgodilo kasneje. Vprašanje je, ali se bo sistem vzdrževal sam, kakšne operativne stroške predvidevate, kar zadeva predlog nadzora na mejah. Ta denar bo prišel iz sklada za notranjo varnost, to so sredstva, ki so namenjena sistemu za vstop in izstop, potem, ko je v predlogu proračuna zdaj manj denarja namenjenega temu. Zanima nas, na kakšni pravni osnovi se izvaja ta sprememba in kako bosta so zakonodajalca vključena v ta proces. Še eno vprašanje podatki, predlog navaja, da če se podatki shranjujejo, potem ima pravico ta oseba, da podatke vidi, da ima dostop do njih in da zahteva potrebne spremembe. Zanima me, ali lahko komisija pove kaj več v zvezi s tem specifičnim vidikom, prav tako se omenja kategorija neznanih iskanih oseb. Tukaj se bomo posvečali prsnim odtisom v primeru kaznevih dejanj, če oseba ni identificirana, zanima me, kakšen je končni cilj, torej kako bo to konkretno delovalo. In na koncu še nekaj, države članice bodo lahko sankcionirane, če bo prišlo do škode za fizične osebe. Torej, kakšne sankcije bo to, denarna kazen ali kakšna druga kazen? Lahko komisija, prosim, pove kaj več. Najlepša hvala, hvala Mirjam. Veliko vprašanj imamo že zdaj, komisija lahko morda odgovori kasneje. Naslednji poročevalec je iz EKR, gospod eh, Hala Alo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala komisiji. EKR ve, da obstajajo problemi, ki naj bi jih predlog komisije rešil, še posebej kar zadeva nezakonite migracije in kriminal. Prav tako moramo najti rešitve za te probleme. Podpiramo cilje tega predloga in tudi večino predlogov, ne bom pa se spuščal v podrobnosti. Imam pa specifično vprašanje in komentar. Gospod Koeljo je to že delno omenil. Namreč predlog komisije navaja, da bomo imeli centralni sistem SIS, ampak k temu bodo priključene nacionalne komponente, torej vsaka država članica bi morala oblikovati delno ali popolno kopijo sistema SIS in rezervnega sistema. Določene države članice, vključno z mojo, menijo, da bi države članice morale imeti možnost, da se odločijo o tehnični rešitvi, ki se uporablja za to, da se izvaja uredba SIS. V tem primeru torej je vprašanje, ali bodo po izvedbe izvajali v centralnem sistemu ali bodo oblikovali nacionalne kopije sistemov. Povdariti je treba, da je bil SIS-2 oblikovan šele pred nekaj leti. In komisija je takrat dejala, da države članice naj ne bi delale kopi, ampak da bi poizvedbe izvajale v centralnem sistemu. Oblikovanje nacionalne kopije sistema SIS in rezerve ne bi nujno bila stroškovno učinkovita rešitev za vprašanje nedostopnosti Morda bi bilo bolje, če bi centralni SIS poskusili narediti čim bolj zanesljiv. Nacionalne kopije in varnostne kopije bi lahko vodile do težav na področju varstva podatkov. Običajno je prišlo do težav pri dostopu med preklapljanjem med glavno in varnostno različico sistema SIS. Morda bi lahko uredbo tako spremenili, da bi lahko obe delovali hkrati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 Glede tega, kar je dejal kolega Koeljo, lahko povem samo, da podpiram to, kar je dejal glede uh, njegovih splošnih komentarjev v zvezi s sistemom SIS. Druga zadeva. Nisem še imel dovolj časa za to, da bi pregledal vse tehnične vidike tega predloga. Imam pa tri vprašanja v zvezi s problemom, ki je po mojem mnenju pomembni, oziroma s problemi, ki so po mojem mnenju pomembni. Poglejmo najprej vprašanje krepitve in uvedbe v sistem SIS uh, slik eh, obrazov in pa fotografij obraza in pa odtisov dlani. Vse lepo in prav. Ampak ali prav razumem, ko pravite, da države članice, ki eh, imajo v te podatke, niso obvezane to unesti v SIS, ampak da to samo lahko naredijo. To bi pomenilo, da recimo, da imamo terorista, imamo podatke o njih, ker smo jih eh, aretirali, kakorkoli imamo digitalne odtise, eh, potem stopijo na nacionalni teritorij pod eh, lažnim imenom. Številni to počno, to smo videli tudi pri napadih v, v Parizu. Vemo, kako so prišli na evropsko ozemlje. In če nimamo obveznosti posredovanja teh podatkov, bodo bistveno lažje potovali na okrog kot morda drugi, ki so bili iz smiselnih razlogov prestreženi. Tako da mislim, da moramo ugotoviti, da ko neka država ima na voljo te podatke, mislim, da mora obvezno te podatke vnesti v SIS. No, to je torej prva zadeva. Druga zadeva. Ko imamo prečkanja meje. Tu imamo specifičen centr za boj proti terorizmu in tu lahko ukrepamo le, če imamo vse podatke. In zakaj ne bi predvideli, da vsakič, ko pride do takšnega prečkanja meje, se te podatke prenese Europolu, da ta lahko upravi svoje delo. No, in potem imam še nekaj. V tem trenutku država članica lahko unese podatke v sistem SIS z novim sistemom, pa bo to obvezno v vsakem primeru, ko je bila eh, izrečena prepoved vstopa v skladu z direktivo. Ampak čeprav razumem, to ostaja fakultativno, kar zadeva takšno vprašanje. V, mojem, v moji državi recimo imamo nekega mm, pridigarja, sovražnega pridigarja, potem se mu prepove vstop in pod drugim imenom lahko vstopi na ozemlje EU. Eh, e Tako da moram reči, da me zelo čudi ta avtomatizacija, sistematična avtomatizacija eh, vsega, kar zadeva nezakonite migrante. Po drugi strani pa se potem ne uporablja tega sistema, avtomatično, ko gre za najhujše oblike terorizma in uh, kriminalnih dejanj. Thanks a lot. Maybe one of the answers is that we have so many different databases for many different purposes. Veliko imamo zbirk podatkov, ne vem, ali bo interoperabilnost tukaj pomagala. Morda bo komisija lahko podala kak eh, odgovor na ta vprašanje, ampak predem se vrnem k komisiji in našim poročevalcem. Želim dati besedo tudi predsedstvu sveta in upam, da nam bo gospa Brinkat lahko povedala kaj več o tem, kakšno je trenutno stanje v svetu. Izvolite. Yes. Dear members of parliament and dear colleagues. Kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, strinjamo se, da je sistem SIS zelo pomemben za varnost Evrope in seveda moramo doseči napredek v zvezi s tem dosjejem za prihodnost Evrope in državljanov. Ta dosje je prednostna naloga za naše predsedovanje in v dnevnik smo upisali dodatne seje, zato da bi dosegli napredek na tem dosjeju. Trenutno delovna skupina o šengenskem pravnem redu obravnava predlog in predsedstvo načrtuje, da bi do konca maja končali s prvo obravnavo vseh treh predlogov. Načrtujemo sodelovanje s parlamentom in zagotovili vam bomo vse podatke, ki jih potrebujete. Ampak, seveda, zelo dobro je, da bi vedeli, da bo trialog potekal v okviru estonskega predsedovanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisija. Če lahko in če zmorete odgovoriti na vsa vprašanja, lepo prosim, da to tudi storite. Hvala, hvala lepa, hvala gospodu Koelju, hvala poročevalcem v senci za to, da so predstavili prve komentarje. Pozdravljam prvi predlog gospoda Koelja, da bi imeli tehnične pripravljalne sestanke, da bi se poglobili v določena vprašanja. Vsi vemo, da je to zelo tehnična tema in pri nekaterih temah bomo potrebovali malce več časa. Torej, povdarjam, smo pripravljeni na to, da se odeležimo teh srečanj. Začel bom z vprašanjem gospoda Koelja. Rekli ste, da je to človek, ki v tej dvorani vredno ve največ o sistemu SIS. No, mi menimo, da je on eden od ustanovnih očetov sistema SIS, vsaj v trenutni obliki, zato smo zelo zadovoljni, da je spet prevzel odgovornost, da pripravi stališče mnenja v zvezi s tem dosjejem pri novem nizu predlogov. Hvala lepa. Dobro, vaše vprašanje. Zakaj predlagamo nacionalne kopije? To je vprašal tudi gospod Hala Aho. Pri pripravi predloga smo na dolgo in široko razmišljali o tej temi. Prav imate. Na to gledamo z vidika načel. Seveda, če bi gledali samo tako, bi bila centralizirana rešitev boljša, ampak upoštevati je treba tudi to, da je v realnosti sistem SIS hibriden. V zadnjih letih se je razvil v uspešen sistem in temelji na mešani arhitekturi centralnega sistema, ki ga podpirajo nacionalne sisteme. Realnost je pač takšna, da ima 24 držav članic nacionalne kopije, samo pet jih nima varnostnih kopij. Ko smo se pogovarjali z državami članicami, smo ugotovili, da imajo države članice zelo rade svoje kopije. Veliko so vložili v to, uporabljajo kopije in ne želijo se odpovedati tej možnosti. Rekli ste, da sistem še nikoli ni bil nedelujoč, vsaj ne za daljše obdobje. Sistem neprestano deluje, to drži, ampak zadevo lahko obrnemo tudi drugače. Zadeva je delovala zato, ker jo podpira 24 nacionalnih kopij. Velik del prometa so prevzele te nacionalne kopije, torej promet v realnem času. To poteka 24 ur na dan, seveda. Ne pozabite, da smo vsi su govorili pred 10-15 leti, takrat smo govorili tudi o sistemu samodejnega prepoznavanja registrskih tablic. Tega takrat ni bilo. 4 milijarde poizvedb so povezane z avtomatiziranimi iskanji. To pomeni, da potrebujemo takošne odzive v realnem času in to lahko zagotovimo zaradi trenutne hibridne arhitekture sistema. Seveda, sistem SIS se bo izvajal tudi na mejah, sistematično, zelo hitro, sistematično se bo preverilo vsakega potnika na zunanjih mejah v sistemu SIS. V realnem času meni organi ne želijo čakati, torej vsaka tehnična rešitev, ki bo podprla odpornost in delovanje sistema in vsaka rešitev, ki lahko zmanjša krhko sistema, je nekaj, kar bomo obravnavali. Zato smo pripravili ta predlog. In to priporočilo, seveda pa je jasno, da moramo o tem še govoriti, tako z vami, kot tudi v svetu, kjer so opozorili na podobno vprašanje. Zato bomo to še obravnavali. Drugo vprašanje, Združeno kraljestvo, kakor veste, Združeno kraljestvo zelo aktivno uporablja sistem SIS na področju policijskega sodelovanja, takšna je pač danes realnost. Kaj se bo zgodilo? čez dve leti, podobno kot pri drugih dosjejih, ne vemo, videli bomo, kaj bo, to je vprašanje, na katerega odgovora še ni. Še nekaj drugih vprašanj, ne bom se spuščal v tehnične podrobnosti, mislim, da je bolje, da o tem govorimo kje drugje, ampak samo toliko, da veste varstvo podatkov, gospa Dali, da to je res zelo pomembna tema. Strinjamo se, da so predlogi komisije iz decembra takšni, da odražajo najboljša pravila na področju varstva podatkov. Podali smo nekaj specifičnih predlogov, naprimer, kar zadeva pravila glede izbrisa podatkov, zahteve glede sorazmernosti, če želijo države članice prekoračiti rok izteka opozorila, imamo jasna pravila glede poročanja, prav tako bomo imeli krajše obdobje shranjevanja, tudi kar zadeva fizične osebe, naprimer registrske tablice in tako naprej. Imeli bomo poštena pravila glede biometričnih podatkov in tako naprej. Torej menimo, da je naš predlog odličen, seveda pa bomo z vami pripravljeni o tem še govoriti. Finance po letu 2020 najlažji odgovor je, da je to pač v vaših rokah, komisija ne odloča o tem. Mislim pa, da je pošteno, da rečemo tudi, da bo uspešen, dobro delajoč sistem vedno deležen ustreznih finančnih sredstev za to, da bo lahko deloval še naprej. Ko bomo pripravili finančni okvir po tem obdobju, bo to prav gotovo prednostna naloga za nas. Prenos denarja za ta predlog, to je v bistvu iz predloga o pametnih mejah. O tem mislim, da smo že govorili v parlamentu. Veliko lahko privrčujemo pri dosegu o pametnih mejah če to upoštevamo. Vsi veste, da je bil začetni proračun bil zelo visok, celo previsok. Po študijah, ki smo jih izvedli aprila lani v zvezi z sistemom vstopa in izstopa, smo ugotovili, da lahko to storimo. Dobro, odgovornost držav članic, to so kategorije nobenih razlik tukaj ni. Države članice so odgovorne za vse vidike, za katere pač odgovarjajo v zvezi z osebami in osebnimi podatki. In morda še nekaj v zvezi z gospodom Deprejem, biometrični podatki. Danes je tako, da obstaja obveza, da se nalagajo biometrični podatki, če tako zahtevajo pravila, ni pa obveze, da se išče po teh podatkih. Dobro, vse je lepo in prav, če nalagamo podatke, ampak če države članice potem teh podatkov ne uporabljajo, neke koristi ni. Države članice ne izvajajo poizvedb v zbirki podatkov, zato je ta predlog namenjen temu, da bi res nekaj spremenili. Europol. imeli bodo večjo vlogo ali bo mogoče, da bi naredili obvezo, da mora Europol deliti podatke z vsemi. To ni mogoče, kajti to je v nasprotju z načelom lasništva na to opozorili. Torej, Europol je lasnik opozorila, ne pa podatkov v zvezi s tem opozorilom, zato, zato se lahko samo države članice odločijo, kdo bi lahko imel dostop do tega, kar zadeva prepoved vstopa. Danes je že obvezujoče v sistem SIS unesti prepovedi vstopa v zvezi z resnim kriminalom in terorizmom, ne pa še v zvezi z migracijami. Če ljudje dobijo odločitev o vračanju in država članica k temu doda še prepoved vstopa, potem zaenkrat ni obveznosti, da bi to uvedli v sistem. In to bi bil nov element, ki je potreben za to, da bo sistem bolj skladen na področju vračanja. Gospa predsedujoča, s tem sem pokril nekaj vprašanj, ne pa vseh, seveda pa smo pripravljeni z vami govoriti še naprej, ko nas boste povabili. Hvala. Hvala lepa seveda in veselimo se dodatnih odgovorov kasneje v procesu. Veselimo pa se že tudi vseh odgovorov v zvezi z nacionalnimi kopijami in v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo kasneje. Zdaj pa dajem besedo gospodu Kuelju za končne komentarje. Izvolite. Final remark to thank you and all the colleagues for their questions and inputs. Hvala lepa, hvala kolegom za vse vprašanja in prispevke. Hvala komisiji, da nam pomaga pri tehničnih vidikih in nam pomaga tudi obravnavati predloge. Upam, da se vsi strinjamo s tem, da je varnost naša prednostna naloga in da potrebujemo šengenski sistem za to, da lahko zagotovimo varnost za naše državljane. Upam, da bodo vsi poročevalci v senci se strinjali s tem, da se moramo boriti za dogovor z svetom še pred iztekom letošnjega leta. Hvala. Samo še to. Predvideno je, da bo konec junija predstavljen osnotek poročila v odboru Libe. končna odločitev bo verjetno sprejeta v času estonskega predsedstva. Za naslednjo točko na dnevnem redu bomo začeli ob 11.45, tako da lahko odidete na kavico ali kaj drugega, ampak prosim, vrnite se za naslednjo točko na dnevnem redu. Thank <laughs> you.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

o svetu PNZ, ki je potekal 27. in 28. marca. Kar se tiče praktične organizacije te točke, te točke bom najprej dala besedo veleposlanici. Na voljo imate približno 10 minut, potem bom dala besedo komisiji, na to pa bomo imeli razpravo. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Spoštovani poslanci, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Kakor veste, je na začetku tedna potekal svet za pravosodje in notranje zadeve. 27. marta smo se ukvarjali z notranjimi zadevami, predsedoval je malteški minister za notranje zadeve Karmelo Avela. O pravosodju pa smo razpravljali 28. marca, takrat je predsedoval malteški minister za pravosodje, lokalno upravo in kulturo Owen Bonici. Uh, Na začetku smo posvetili nekaj besed tragičnim dogodkom prejšnji teden v Londonu. Ti dogodki so še popovdarili našo potrebo potem, da se borimo proti terorizmu in sicer združeni in pa za vsemi sredstvi, ki so nam na voljo. Ta napad nas je spomnil tudi na žalostni teroristični napad, ki se je zgodil v Bruslu pred enim letom in to na isti dan. vse naše delo moramo usmeriti v to, da bi v prihodnje lahko preprečili takšne grozljive napade in da bi poskrbeli za to, da so naši državljani varni. Potem pa del za notranje zadeve, tam smo se sredotočili na naslednjih točkah, na področju migracij. Svet je preučil izvajanje Matiške izjave iz dne 3. februarja, ki je vsebovala kar nekaj eh, predlogov ukrepov za spopadanje s problemom ehm, migrantov, predvsem v, pri prehajanju sredozemlja. Razpravljali smo o tem, kako bi države članice lahko prispevale k učinkovitemu izvajanju te izjave. Nažalost, še vedno vse preveč ljudi izgubi življenje v sredozemlju in ker prihaja pomlad, se tveganja še povečujejo. Še naprej moramo sodelovati z našimi mednarodnimi partnerji pri soočanju s to situacijo. Ob tem pa moramo seveda v vseh primerjih spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Prednostni ukrepi iz Mateške izjave, ki so zajeti tudi v načrtu za izvajanju. Um, se ukvarja s tem problemom. Pri predlogih gre predvsem za izgradnjo zmogljivosti, ko gre za obalne striže v Libiji in uh, da pomagamo tudi imigrantom, ki se uh, želijo vrniti v svoje države z um, programom vračanja. Boriti se je treba proti kriminalnim združbam, treba je pomagati skupnostim, te se morajo razvijati, tako da bodo ljudje imeli alternativne vire dobička, ne pa da se morajo ukvarjati za tih otapljanjem. Govorili smo tudi o regionalnem pristopu in o pomenu regionalnega sodelovanja. Seveda tukaj obstajajo določene težave, eh, veliko je tudi odvisno od razmer v Libiji. Tukaj si ne smemo privoščiti naivnosti, istočasno pa moramo narediti vse, kar je v naši moči. Svet PNZ je poročal tudi o skupnem akcijskem načrtu iz Valete in govorim o vrhu v Valeti decembra 2015. Sporedno so se sestali visoke predstavniki na Malti pred približno enim mesecem in preučili so napredek pri izvajanju eh, skupnega akcijskega načrta iz Valete in govorili so tudi o poti naprej. Izvajanje priporočil bo sedaj prevzetih tudi v dveh um, regionalnih um, dialogih o migracijah, o migracijah iz Kartuma in iz Rabata. In uh, pripravili bomo tudi načrt za prvi tri meste leta 2018. Takrat bo vrh gostila Federativna republika Etiopija. Kar se tiče regionalnega sodelovanja, je svet PNZ razpravljal tudi o izvajanju um, odločitev o preselitvi, tukaj treba narediti še veliko. Poskrbeti moramo za kar najvišjo možno stopnjo koordinacije, zato da bomo lahko v določenem času naredili največ. Tukaj je glavno sporočilo naslednje. Bistvenega pomena je, da izvajamo zaveze, ki smo jih prevzeli. Italija in Grčija še vedno potrebuje ta trajno pomoč. Um, treba je okrepiti izvajanje in k temu smo pozvali države članice. Kar se tiče politike vračanja, tukaj so ministri razpravljali o sporočilu in priporočilih, ki jih je objavila komisija ob začetku marca. Jasno je, da potrebujemo bolj učinkovito politiko vračanja, ob tem pa moramo seveda delovati na evropski ravni in pa zagotoviti vračanje tesno sodelovanje med državami članicami. Razprava se je osredotočila na dva vidika in sicer gre za uh, sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za vračanje in pa notranje gledano. Zagotiti moramo, da naši sistemi ne bodo ovirali vračanj in da bomo preprečili možne zlorabe sistema. Reforma CAS je bila tudi ena izmed točk na našem dnevnem redu. Tukaj smo slišali poročilo o napredku. Naše predsedstvo pa svežen obravnava naprednosten način, potem imamo tukaj še dublinsko uredbo. Eh, parlament je pozval k reformi leti novembra lani nadgradili smo delo slovaškega predsedstva, skušamo najti ustrezen kompromis, ko gre za načela odgovornosti in solidarnosti. Glede predloga Evropske oziroma ustanovitve Evropske agencije za azil, no, tukaj vi se da potekajo pogajanja s parlamentom in upamo, da bomo kar najhitreje dosegli dogovor. Predsedstvo bo nadaljevalo s svojimi prizadevanji, nadaljevali bomo z delom v zvezi z eh, kar največjim številom predlogov. Recimo, ko gre za predlog glede sistemov IKT za uravnavanje nadzora nad mejami in zagotavljanje varnosti. Torej, tudi o tem smo spregovorili med, insti, med institucionalni sporazumi o tem sistemu so sedaj v poteku priprav in upamo, da bomo junija v zvezi s tem dosegli dogovor v svetu. Sedaj pa še nekaj o seji pravosodnih ministrov, ki je potekala na naslednji dan. Tam smo obravnavali naslednje točke. Najprej dobava digitalne vsebine. Pravosodni ministri so tukaj predstavili predlog o napredku, opisali so trenutno stanje, pripravili so nekaj političnih eh, smernic. Um, naslovili smo sklope posameznih vprašanj, dosegli smo napredek na področju eh, kriterijev skladnosti, potem uh, reševanje pravnih spolov v primeru nedobavljanja digitalnih vsebin, načini dobavljanja in pa tudi eh, pravna sredstva v primeru eh, neskladnosti za zakonodajo. Mislim, da bo to prispevalo k izgradni digitalnega enotnega trga in to bo prinesla koristni tako potrošnikom, kakor tudi podjetjem. Predvsem z premembami pogodbenega oziroma ureditve pogodbenih razmeri med ponudniki in pa kupci. Odpraviti je treba razlike med državami članicami na tem področju. Predsedstvo bo še naprej prednostno obravnavalo ta dosje. Mm, potem boj proti financiranju terorizma in finančnemu kriminalu. Ministri so slišali predlo, uh, poročilo o napredku, slišali so tudi predlog o boju proti eh, kriminalnemu, um, finančnemu kriminalu. Komisija je predlog v zvezi s tem predložila septembra leta 2016 v kontekstu akcijskega načrta za krepitev boja proti financiranju terorizma. Boj proti terorizmu je še vedno naša glavna prednostna naloga, tako kot je varnost še vedno prednostna naloga za naše državljane. Dosegli smo dober napredek v zvezi z predlogom um, preprečevanja pranja denarja in pa tudi, ko gre za predlog vzajemnega priznavanja odredb o eh, zaplembah in zamrznitvah. Ta predlog je nekoliko bolj kompleksen, zato bo zahteval nekaj več časa, ampak z drugima predlogoma se bomo lažje lotili eh, boja proti terorizmu, se bomo zagotovili, da bo država članice imele potrebne inštrumente za naslavljanje teh novih grožen, ki so povezane za financiranjem terorizma. Naslednja točka na dnevnem redu pravosodnih ministrov je bil vračanje um, bojevnikov islamske države. Uh, to je problem, s katerim se soočajo številne države članice. Ministri so razpravljali o političnih opcijah, ki jih je razvil naš koordinator za boj proti terorizmu. Uh, s tem problemom so se skušali soočiti z vidika kazenskega prava. Ob kosilu so ministri razpravljali o žvižgačih, o tem, kako zagotoviti ustrezno zaščito žvižgačev. Žvižgači igrajo pomembno vlogo v demokratičnih družbah, namreč pomagajo razkriti nezakonito ravnanje povezano z korupcijo in pa goljofijami. Evropski parlament je predstavil svoje poročilo o tej temi, komisija pa začela z javnim posvetovanjem. Namen eh, razprav ob kosilu je bilo ponuditi priložnost pravosodnim ministrom, da tudi oni podajo svoje predhodna stališča o tej temi. No, potekala pa je tudi neformalna razprava o osnutku predloga eh, za vzpostavitev urada javnega tožilca. Eh, to je potekalo ob robu eh, sveta PNZ. Evropski svet je v začetku marca razpravljal o tem, odprli so pot za okrepljeno sodelovanje za vzpostavitev urada javnega tožilca. Bi pa želela povdariti, da ta razprava ni potekala v okviru sveta PNZ, kaj ti trenutno um, je razprava v svetu blokirana, torej razprava o uredbi. To je bilo samo neuradno srečanje, tako da se tukaj ne bom spuščala v podrobnosti. No, ta neformalna razprava, ki je potekala v torek, pa je bila priložnost eh, za to, da smo zagotovili, da vse obvestimo o naslednjih korakih in da omogočimo um, večjo stopno koordinacije. Predsedstvo bo še naprej služilo kot forum za prihodne razprave o tem. Hvala lepa, gospa Boniči, za vse te informacije o različnih vidikih pravosodja in notranjih zadev. Dobro je, da ste nas eh, spet spomnili na to, da ko govorimo o varnosti in pa o migracijah, moramo popoštevati, da tukaj obstaja tudi notranja razsežnost, znotraj katere je treba najti rešitev. Ni dovolj, da se osredotočamo samo na zunanje možnosti. Tukaj v Libe govorimo o notranjih možnostih, zato so za nami predstavniki komisije iz GDA Justin Home. Najprej dajem besedo gospodu Fonseki Morilju, ki bo morda dodal kaj zvezi s pravosodjem. Madame la Presidente, Madame Sipel, Madame Bonici, eh, après cette euh, report. Hvala lepa, gospa Bonici. Po tem obširnem poročilu gospe Bonici nimam kaj veliko dodati. No, omenili ste, ste to neformalno razpravo. Vsi vemo, da so razprave o 86. členu pogodbe bistvenega pomena, stvari se gibljajo v pravilno smer in uh, upamo, da bomo kar najhitreje prišli do dobrega rezultata. No, neformalni postopek se bo v najboljšem primeru začel naslednji teden. To pa je tudi odvisno od tega, ali bodo države članice podpisale pismo. Sam sem optimističen. Kar se tiče drugih točk iz sveta za pravosodje in notranje zadeve, v orientacijski razpravi smo imeli celostno razpravo v zvezi z eh, kazenskim pravom in eh, kibernetskim kriminalom. Ministri so bili zelo odkriti. Razpravljali smo o vidiku hrambe podatkov, o vprašanju kodiranja. Lahko pa potrdim tudi to, da komisija spoštuje zastavljene roke in eh, po koncu javnega posvetovanja bomo pripravili poročilo za svet, ki bo potekal junija. Kar se tiče pogodbenega vidika, tukaj čakamo na stališče sveta junija. upam, da bo tukaj potegnjena usporednica med potrebami poslov podjetij na enotnem trgu in zaščito potrošnikov, ko gre za varstvo podatkov na evropski ravni. No, ampak tukaj bomo morali počakati na poročilo junija v zvezi z vižgači. Tukaj želim povdariti, da je to politično zelo pomembna zadeva. Ministri skušajo najti kar najbolj koherenten pristop. Seveda se bomo posvetovali tudi z vami tukaj in pa z drugimi institucijami in bomo skušali vse skupaj zaključiti v doglednem roku. Hvala lepa. No, kar se tiče sodelovanja s parlamentom in upanja, da bo parlament pravočasno upravil delo. Mislim, da smo v zadnjih letih dokazali, da smo mi tisti, ki delujemo zelo hitro in uh, v doglednih rokih in včasih pogrešamo podobno ravnanje iz, na drugih stranih. No, kakorkoli. Preden začnemo razpravo bi dala besedo še gospe Grav iz generalnega direktorata HOM. Hvala lepa. Mislim, da je maltiška predstavnica podala odlično poročilo, zato ne bom vsega ponavljala, samo dvoje bi spostavila. Eh, komisija si je prezdevala, da bi podarila eh, potrebo po okrepitvi prizadeva na področju preselitev migrantov in beguncev. To je bistvenega pomena, če želimo napredovati. Komisija pa je poročala tudi o misiji v ZDA tam smo imeli eh, srečanja z predstavniki Twitterja, Googla in Facebooka, razpravljali smo o eh, boju proti terorizmu. Ehm, o tem smo pa razpravljali tudi z visokimi predstavniki in o tem smo potem poročali svetu PNZ. Hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegom. Dva kolega sta se javila k besedi. Gospod Koelo je prvi. Hvala lepa. Hvala Maltiški veleposlanici za predstavitev. Mislim, da so odločitve sveta PNZ v glavnem v skladu z eh, našimi stališči. Nekoliko sem razočaran pri dveh točkah. Zato se moje vprašanje nanaša na ti dve točki. Najprej, v končnih sklepih svet govori o tem, da je treba doseči kar največ eh, napredka pri dosjeju o EASI. Eh, na začetku sem upal, da bomo ta dosje zaključili še pred iztekom malteškega predsedstva ne samo zato, ker menim, da je lahko Malta močna podpornica tega urada. Um, in mislim, mislil sem, da Malta razume potrebo pomočni agenciji. Če sem prav razumel, se je svet odpovedal temu, da bi lahko ta dosje dokončali še pred iztekom malteškega predsedstva. Še to ni res. Prosim za dodatna pojasnila. In pa še druga točka, s katero nisem zadovoljen. Rekli ste, da je svet podporil vse institucije zato, da bi se zavezali delu v zvezi z ETIAS-om in temu IKT, IKT sistemu. Rekli ste, da bomo imeli dogovor do konca junija in da boste potem začeli sodelovati s parlamentom v zvezi s tem. Zdi se, da je vaša prioriteta tukaj sistem ETIAS. Govorimo o sistemih, ki naj bi postali operativni po letu 2020, ampak že sedaj moramo ponuditi rešitve za to. Ko gre za SIS eh, smo ravno o tem razpravljali, torej gre za šengelski sistem. To je najboljša podatkovna baza, ki že sedaj dobro deluje. In mislim, da bi moral svet podpriti, <clears throat> torej posvetiti največ eh, prednosti temu, da najdemo ustrezne rešitve oziroma inštrumente, na področju varnosti. Tako da me je to nekoliko razočaralo, da svet očitno daje prednost tema dvema drugima sistemoma. Miriam... Hvala lepa. Mirjam Dali. Grazie, cer, o grazie o colle l'ambasciatrice um, Bonini. Hvala lepa. Hvala, gospa Bonici. Želela bi se sredotočiti na dva različna vidika. In sicer migracije, veleposlanica je povdarila, da je tukaj največji podarek na Maltiški deklaraciji in pa na tem, kako bi lahko države članice prispevale k ustreznemu izvajanju. No, podarila je tudi sodelovanje z mednarodnimi institucijami ta odbor zanima, kaj se dogaja v državah članicah. Adrian Dela, torej um, minister za notranje zadeve na Malti, je pristojen za to področje in on je rekel, da je tukaj bistvenega pomena predvsem čas. Rekel je, da bomo priča še večjemu številu tragedij v eh, sredozemlju poleti. Kaj ti takrat je pač vreme boljše. Sedaj smo pri koncu marca, ne ostaja nam veliko časa, dolga meseca že govorimo o tem. Vem, da si malteško predsedstvo zelo prizadeva pri tej temi. No, ampak občutek sem dobila, da pa svet tukaj ni uh, tako marljiv. Prav tako je treba povdariti, da je izvajanje mehanizma za preselitev praktično neobstoječa in rekli ste, da je treba več narediti tudi na tem področju. Skratka, govorite o tem, da je treba okrepiti izvajanje, ampak vseeno me zanima, kaj države članice zadržuje pri tem, da ne izvajajo tega mehanizma. Omenili ste Italijo in Grčijo. um, to, kar je storjeno za te države, praktično kaplja v ocean v primerjavi z razsežnostjo tega problema. Kako se svet s tem ukvarja? Tiste, da ni dovolj zagona za to, da bi res se spopadli s tem problemom in da bi se ustrezno odzvali. Ozivamo samo, se samo uh, iz um, enega dneva na drugega in to me skrbi. Potem še nekaj. Um, svet je razpravljal tudi o problemu ponarejenih eh, potovalnih dokumentov. Svet je sprejel sklep o akcijskem načrtu, s katerim se želi odzvati na to obliko goljufi. Sklepi se osredotočajo na pomen varnejših dokumentov, osredotočajo se na podatkovne baze. Naš kolega je omenil, da smo danes zjutraj razpravljali o SIS-u. 36. člen tam vključuje tudi preverjanje lažnih dokumentov. Zanima me, Ali je ta akcijski načrt, o katerem govorite v sklepih, povezan z tem eh, sistemom ali ne? Kako se boste izognili podvajanju dela? Hvala. Sedaj pa gospod Depri. Eh, merci, prezident. Hvala, gospod predsedujoča. Z veliko pozornosti sem prisluhnil temu, kar je dejal svet in eh, zadnje srečanje PNZ je bilo skoraj da euforično. Zdaj, po tem, kar sem bral, lahko povem, da sem potem bral tudi določene informacije v tisku. Kaj? Da Avstrija ne želi biti prisiljena v sodelovanje eh, v naslednji fazi premestitve čeprav je to načeloma obvezno za vse države članice. Višegrajska skupina je tudi sprejela nekakšen komunike, čež da je nezaslišeno, da bi višegrajske države spoštovale oziroma da bi, da bi klonile izsiljevanju in diktatu Evrope. To so besede, ki sem jih prebral v izjavah za javnost, ki so bile potem objavljene. Torej, mislim, da ni bilo vzdušje tako zelo prijazno, kot vi pravite. Torej, moje vprašanje je, kaj namerava ta svet in komisija v tem primeru narediti? Sveda je svet tudi za to odgovoren, tudi komisija je za to odgovorna. Komisija pravi, da ne bo oklevala pri uporabi pooblastil, ki jih eh, ponuja pogodba, tako da me zanima, kaj ima komisija zapovedati na to temo. Druga zadeva, dobili smo tudi še eno informacijo, ki me je presenetila in sicer, mađarski parlament je sprejel zakon o sistematični um, pridržanju prosilcev za azil. Ali ste preučili, ali je to v skladu z evropskimi inštrumenti, z evropskimi vrednotami in ali Evropska komisija kot eh, varuh pogodb namerava kakorkoli ukrepati v tej smeri. Hvala lepa. Hvala, gospod Depre. Od vseh 28 eh, držav članic slišimo, da bi si želeli tako imenovanih eh, pravih beguncev, ne pa eh, nedokumentiranih migrantov. Če je temu tako, potem ne vem, zakaj ne okrepijo sodelovanja z organizacijami eh, in okrepijo oziroma povečajo število premestitev. Na ta način bi potem lahko imeli prave begunce. Leta teden Zdaj, kar zadeva dostop in šifriranje, to želimo samo za fizične osebe, ampak jaz nisem strakonjakin za to področje, ampak zanima me, ali nam lahko svet in komisija povesta, kako to tehnično upraviti, kako imeti v pogled v... Mm šifrirano komunikacijo brez nekih stranskih vrat. Potem ETIAS, tu imam zelo skromno vprašanje, namreč koliko jaz razumem, države članice še vedno pripravljajo sistem PNR. Ali vidite kakšno priložnost, možnost za to, da če pospešimo odločanje o ETS-u, kako dolgo bo trajalo, da se ta sistem udejani v praksi ali imajo države članice že kakšno idejo ali zamisel o tem. Besedo pa sedaj predajam veleposlanici Boniči. Hvala lepa, bom eh, skušala odgovoriti na vaše vprašanja in potem seveda je tudi komisija dobrodošla, da nadaljuje. Najprej naj torej odgovorim na vprašanje EASO, predloga EASO. Ja, rekla sem čim prej, ker upamo, da bo to celo pred junijem. Tako da upamo, da celo pred junijem. Zdaj, ne bi, ne bi rada preveč napovedovala, ampak uh, upam, da nam bo uspelo. Kooperativnosti je veliko tudi na strani parlamenta, tako da upamo, kot rečeno, da nam bo uspelo pravočasno. vprašanje glede vstopa iz stopa in ETS. Vstop iz stop, kot rečeno, o tem se pogajamo zdaj. Prejšnji teden smo začeli s trialogom, kar nekaj političnega dela nas čaka oziroma je že v teku in upamo, da bomo tudi ta dosje uspešno zaključili. In sicer pred koncem junija. Z ETIASom je zadeva takšna, da pričakujemo stališče sveta pred koncem junija. ETS, kot veste, je bistveno bolj zapletena zgodba, tako da upamo, da nam bo to uspelo. Sporedno s tem delamo na SIS-u. Kot ste upravično dejali, naši ljudje so danes eh, tu, skušajo stvari pospešiti, kot eh, veste, gre za vsega sistem, ki ga je treba še le vzpostaviti, to ni nek obstoječ sistem, veliko vprašanj je treba še odgovoriti, tako da moramo delati eh, kar pospešeno na orodjih, ki jih že eh, imamo. Tu se popolnoma strinjam. Potem glede mateške izjave, tu bom odgovorila v materinščini. Veliko dela je bilo vloženega pred samim vrhom na Malti za pripravo dela in da bi imeli nek dober pogled v to, kako delati. Imamo akcijski načrt, ki je že pripravljen, to pomeni, da se redno sestajamo za vsemi vključenimi deležniki, jutri vsemi, zjutraj ob osmih imam eno to vrstno srečanje. Prav tako se sestajamo v okviru tako imenovanega IPCR in eh, poleg drugih institucij in držav članic in mednarodnih organizacij. Tam sodelujejo tudi evropske organizacije agencije in eh, tudi te igrajo pomembno vlogo pri implementaciji načrta. Kot vsi dobro veste, je situacija dokaj delikatna, občutljiva. Jasno je, da smo tu v veliki meri odvisni od situacije v Libiji, ampak veliko dela se opravlja, projekti se opravljajo, že pripravljajo, so se tudi nekateri že odobrili na ravni komisije mm, in so zdaj pripravljeni za izvedbo na ravni UNHCR in IOM. To sta naša zelo pomembna partnerja, kar zadeva delo na tem eh, področju. Zdaj jasno je, da ne moremo prihitevati. V vsakem primeru pa spremljamo implementacijo in to zelo redno in mislim, da se stvari pomikajo naprej. Usposabljanje, ki ga je bilo potrebno opraviti, je bilo opravljeno za libijsko obaljno stražo in zdaj gremo naprej na bolj praktične elemente usposabljanja. In poanta je v tem, da naj bi ustvarili razmere, v katerih lahko libici prevzamejo um, sami v svoje roke varovanje svojih eh, obal. Sodelujemo tudi z eh, lokalnimi skupnostmi v Libiji, eh, tako na obali kot na jugu države, kajti ne smemo pozabiti, da je tiho tapljenje ljudi postalo že neka prava industrija v takšnih državah. No in zato mislim, da moramo pomagati tem skupnostim pri tem, da si kruh služijo na druge načine. Govorili smo tudi o premestitvah. No, to je bila razprava, ki je na zasedanju sveta potekala tekom kosila, delovnega kosila in eh, malteški predsedujoči in pa komisija sta in, minister, in, in, in ostali ministri so pisali komisiji, da je to pomemben korak naprej, kajti če bomo sprejemali odločitve ne bomo jih pa potem implementirali, izgubljamo na verodostojnosti. Ampak to, kar je bilo dokaj spodbudno klubu samo, je bilo to, da so številne države članice in pa tudi pridružene države prav tako podale zavezo k implementaciji sprejetih eh, obljub in to še pred septembrom. In vse to pomeni, da stvari potekajo pravočasno, delo se odvija, proces je težaven, ker eh, niso seveda vsi upravičeni do tovrstne premestitve ali preselitve, potem je treba ustrezno združiti sprejete zaveze in pa možnosti, ampak imamo v teku že ta celoten proces in upamo, da bomo do konca septembra lahko že dosegli številne cilje, ki smo si jih zastavili. Gospa Dali je omenila tudi vprašanje goljofi, predvsem na področju potnih listin. Ja, to so procesi, ki tečejo ločeno, imamo namreč dva ločena predloga na to temo, ampak gre za stvari, ki so med sebojno močno povezane, kot ste dejali. In zato moramo biti previdni in moramo poskrbeti za to, da da bosta oba procesa šla z roko v roki in da ne prihaja do ponavljanj v smislu resursov in dela, ki se vlaga v to. Kot vsi veste, je veliko zapostoriti v tem sektorju in ne moremo podvajati. Eh, če smem samo na kratko povedati, prekiniti. Upam, da nam tolmači lahko namenijo kaj dodatnega časa, da lahko nadaljujemo s sestankom. Hvala lepa že vnaprej za vašo pomoč. Uh, uh, ja, bom prepustila zadnjih nekaj minut uh, komisiji. Mislim, da sem odgovorila na, na večino vprašanj. Hvala lepa. Kar zadeva vaša vprašanja, gospod Depre, bom seveda dal beseda našim kolegom iz generekcije eh, HOM, kajti to je vezano na relevantno vprašanje azila in migracij. In lahko vam zagotovim, da še naprej skrbimo za tako imenovani mainstreaming listin o temnih pravicah. Gospa Sipel, glede vašega vprašanja o šifriranju v svetu, ste tako komisar King kot komisarka Jurova omenila velik izziv, ki ga predstavlja to vprašanje šifriranja, ne le tehnološko, ampak eh, še posebej, kar zadeva ustrezno ravnovesje med uh, eh, sosednostjo in varnostjo. Gospod Jurova je danes v Washingtonu in uh, tudi za našimi ameriškimi partnerji se pogovarjamo o tem vprašanju razmerja med varnostjo in zasebnostjo poanta je v tem. Mislim, da smo lahko kar pomirjeni, kar zadeva vprašanje e-dokaznega gradiva, kajti mislim, da imamo dovolj tehničnih podlag za to, da zagotovimo ustrezno urodje za medsebojno pravno pomoč in da oberem tudi poiščemo ustrezno jurisdikcijo kar zadeva računalništvo v, obl računalništvo v oblaku. Glede šifriranja je stvar nekoliko manj eh, dozorila. Nadaljujemo z razpravami na tehnični ravni s eh, ponudniki storitev, z operaterji, s pristojnimi organi. Gospod Wainwright iz Europola je tudi prišel z zelo konkretnimi predlogi. Če mene vprašate, v poročilu eh, junija vam eh, ne morem obljubiti, da bomo na isti ravni napredka, tako kar zadeva eh, eno vprašanje kot drugo, ampak bomo se pa potrudili. Hvala lepa, zdaj pa se dodam še vam, če želite kaj dodati. Ja, glede premestitve in predselitve, gospod Fonseca je že odgovoril glede šefriranja, glede premestitev, preselitev, pa ja, čakamo do konca septembra, da vidimo, kako stvari gredo. Seveda vršimo pritisk na države članice, da končno začno z implementacijo in potem konec septembra bomo upravili oceno in takrat potem videli, kako in kaj naprej. Glede drugega vprašanja, mačarska komisija je prisotna na mačarskem ta teden. Smo v pogovorih z mađarskimi oblastmi in bomo pač videli, kaj se bo iz tega izcimilo. Je pa dejstvo, da se z njimi pogovarjamo, ampak mislim, da to itak že veste. Hvala lepa. Vedno je lepo imeti še takšne dodatne razprave. Bojim se, da sem na nek način prekinila gospod Boniči, ampak eh, res je, mislim, da ste odgovorili eh, večino zadev. Pravite, da ne rabite vsega še dodatnega časa za odgovore. E, tako, zdaj prekinjamo sestanek. Tisti, ki ne greste takoj domov, naj vas spomnim, da se popodansko zasedanje začne ob dveh tu v isti dvorani. Thank you for being here. Thank you. Thank you.